vrstnem redu je skupna razprava o vrhunskem srečanju skupine G20 in zasedanja Evropskega sveta. Gre za zasedanje 11. in 12. novembra ter, za zas, ter uh, imamo izjavi sveta in komisije o zasedanju Evropskega sveta 28. in 29. oktobra. Potem bomo govorili tudi o poročilu Bereš, finančna, gospodarska in socialna kriza, priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili. Gre za umestno poročilo. In potem še poročilo FEJU, izboljšanje gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti unije, zlasti v evroobmočju. Za začetek razprave bi povabil v imenu sveta državnega sekretarja Oliveja Šatela, da prevzame besedo. Izvolite. Gospod predsednik, predsednik komisije, gospod komisar, spoštovani kolegi poslanci, v imenu sveta bi se zahvalil gospodu predsedniku za možnost, da smo sodelovali v in da predstavimo delo, ki je bilo upravljeno v, na svetu v zvezi z Evropskim svetom, ki bo imel zelo poln dnevni red in seveda med, med točkami bo tudi gospodarsko upravljanje in veste, da delovna skupina predsednika Van Rompeja je v ponedeljek zasedala in potrdila njegovo končno poročilo, v katerem so priporočila, predlogi, konkretni predlogi, Eh, zato, da bi izboljšali gospodarsko upravljanje na ravni Evropske unije in še posebej se tu govori o fiskalni disciplini, o povečanem gospodarskem nadzoru, o razširjeni koordinaciji uh, upravljanja s krizo, obvladovanja krize in tako naprej. Torej vse to se lahko hitro uveljavi z zakonodajnimi postopki in eh, upam, da bo svet to podprl zato da omogoči komisiji in parlamentu ter svetu, da bodo šli čim hitreje naprej v zvezi s temi tako pomembnimi zadevami. To bo seveda pozitiven signal za to, da se resnično soočimo z pomembnimi gospodarskimi izzivi, ki so pred nami. Nekateri so se tukaj spraševali tudi o drugih možnostih, želeli so iti dlje od teh priporočil, onkraj pogodb, tu gre za vprašanja kot je eh, eh, ukinitev torej možnosti glasovanja in tako naprej, nekatere zadeve, ki pa seveda niso lahke, tu gre za tehnično in politično težka vprašanja in o tem se bo treba pogovarjati na Evropskem svetu naslednji teden. In še ena pomembna debata zadeva pripravo srečanja skupine G20. Tukaj bo treba opredeliti stališče unije na podlagi pripravljalnega dela, ki je bilo upravljeno včeraj na Ekofinu. In nasplošno rečeno lahko rečemo, da eh, tu moramo priti do, nekih, do nekega napredka, kar se tiče močnejše rasti, trajne rasti in uravnovešene rasti. Eh, še posebej v zvezi z velikimi neravnoteži na globalni ravni, kar se tiče rasti, gospodarske rasti. Od leta 2008 eh, z začetkom krize, torej od začetka uh, tudi uh, močnega delovanja G20, so se stvari zelo spremenile. Sama narava številnih odločitev, ki so imele neposredno, neposredno vpliv na naše državljane, je v nekaj mesecih prišla z lokalne prek nacionalne na mednarodno raven in eh, globalizacija zahteva od nas, da v večini primerov reagiramo hkrati, čim hitreje, tako na evropski kot na mednarodni ravni in vsi vemo, da je Evropska unija potrebuje nekaj časa, da pride do soglasja o novi pogodbi oziroma eh, ki, eh, v zvezi z novo pogodbo, ki je okrepila vlogo Evropske unije tudi na mednarodni ravni in deset let smo potrebovali za to, uh, deset mesecev, samo pa je bilo potrebno, da ugotovimo, kako je to pomembno. G20 je imel že nekaj uspehov od začetka delovanja, mislim pa, da največji izzivi, najpomembnejše težave prihajajo za njega ravno v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih. Ko se bomo namreč soočili z resničnim tveganjem, da, da izgubimo to, čemu rečemo v angleščini momentum, tu se je treba pripraviti na dva pomembna sestanka, oba v Koreji, torej e, prvi čez dva dni srečanje uh, generalnih guvernerjev in ministra za finance in potem sredi novembra srečanje G20. Rast mora biti seveda trajna in os osnovana na uh, fiskalni konsolidaciji uh, potem potrebujemo ustrezno delovanje v okviru strategije 2020, zato da podpremo še predvsem eh, oblikovanje novih delovnih mest, potem potrebujemo preoblikovanje finančnega sektorja, okrepitev eh, gospodarskega upravljanja v Uniji, kar je seveda zadnja točka in novembra se bomo lahko pogovarjali o rezultatih delovne skupine, eh, ki jih, je, ki jih bo sprejel Evropski svet. Evropska unija si seveda želi uh, v okviru G20 ustreznega delovanja in uh, zelo dobro vemo, kako pomembno je to in uporabno je to lahko za vse nas. In vsi se moramo resnično izkazati tako z dobro voljo kot z prizadevanji, da pridemo do, v tem boju za večjo rast do nekih rezultatov. Tu, tu moramo delovati iz dneva v dan in uh, Potem so tu pomembni tehnični organi, eh, kot je recimo odbor Mario Draghi. Eh, vse to je pomembno na področju globalne integracije v zvezi z nekaterimi zadevami, zato da gremo v pravo smer. Priti moramo do resnične trajne reforme eh, Evropske, torej svetovnega denarnega sklada in Evropejci nameravajo in si želijo ohraniti svoje zaveze tudi iz Pittsburgha lanskega leta zato da bodo stvari čim bolj odražale realnost in, zato, uh, in, in da bo torej ustrezno se odzvalo tudi na nove um, sile, ki se pojavljajo na gospodarskem globalnem trgu. Vse države morajo napredovati in uh, Predstavili smo že, da smo povedali, smo, da smo pripravljeni biti reprezentativni, eh, sodelovati pri upravljanju, eh, opraviti svojo vlogo in mislimo, da je to dobra osnova za to, da gremo dobro naprej. Nihče ne bo mogel reči, da je krivda Evrope, če stvari ne bodo napredovali. Kot Unija smo se pogajali med sabo, o vsem tem smo govorili, tudi o številnih drugih pomembnih vprašanjih v zvezi z eh, finančnimi ministri in z srečanjem G20, torej eh, ti dve, ta dva sestanka, ki sta pred nami. In eh, stališča Evrope ne gre le za to, da govorimo ven glas, ampak da se tudi osredotočimo na obrambo in spodbujanje tistega, kar je najpomembnejši interes Evrope. Predsedstvo in komisija bosta storila vse, kar lahko na tem področju, zato da bosta podprla te interese, da bomo prišli do skupnega stališča, ki bo rezultat dela več mesecev in vseh držav članic. Kar se tiče ozračja, v katerem delujemo, vsekakor si želimo poglobljenih eh, razprav tudi v zvezi z okoljem in 14. oktober smo se o tem že pogovarjali, prišli do zelo kompleksnega in popolnega besedila o tem, o stališču Evropske unije. Seveda si tu želimo ambicioznega Eh, pristopa, kar se tiče podnebnih sprememb po letu 2012 in v zvezi s tem Evropska unija še vedno eh, zagovarja postop, postopno delovanje tako v zvezi s Kyotom kot Kopenhagnom in eh, potrebujemo neke zakonske zaveze tukaj v dokumentih, v končnem dokumentu, ki izhaja iz končnega dokumenta tudi iz Kopenhagna konferenca v Cancunu naj bi prišla do nekega uravnovešenega rezultata in naj bi dejansko prikazala, kakšen napredek smo dosegli do danes. Unija je povedala, da si želi pravno zavezojočega dokumenta, ki bo seboval vse eh, elemente tudi kjotskega protokola, hkrati pa govorimo tu o nekem nadaljevanju uh, teh zadev pod več pogoji. In sicer gre tu za neki širši konsens, kjer bi vse, vsa velika gospodarstva z svojimi ambicijami, z vsem, kar si želijo, sodelovala in se odzvala na to, da moramo dejansko zagotoviti podnebno in, in okoljsko integriteto za vse. Pomembna je tudi tu priprava eh, stališča Evropske unije v zvezi z vrhovi, z vrhi, z Združenimi državami, z Rusijo in z Ukrajino. Gre za ključne partnerje unije in tu se morajo voditelji držav in vlad pogovarjati o smernicah eh, Evropske unije na podlagi sklepo 16. septembra letos. Potrebujemo odprto razpravo o temeljnih vprašanjih in odkrit pogovor z našimi partnerji brez vseh, vsakršnih predsotkov. Tu gre namreč za ključne zadeve, tudi v, v smislu prihajajočega vrhunskega srečanja. Kar se tiče združenih držav, se moramo pogovarjati o nekaterih vprašanjih, zato da okrepimo sodelovanje, čezatlansko sodelovanje in pridemo do učinkovitih rešitev za izzive, s katerimi smo soočeni. Po srečanju skupine G20 po sreč, eh, bo, bo zasedanje med eh, Unijo in Združenimi državami omogočilo, da vidimo, kako lahko pridemo do nekih skupnih pristopov na tem področju in eh, tu bomo razmišljali tudi o skupnih pristopih v zvezi z novimi gospodarstvi, prihajajočimi gospodarstvi. Prav tako bi radi ponovno spodbudili delo čezatlantskega ekonomskega sveta, in, eh, na katerem bi se pogovarjali več onkraj le eh, pravnih oziroma eh, upravnih zadev, da bi se pogovarjali tudi o zaposlovanju, o povečanju števila delovnih mest in tako naprej. Torej, v okviru kankunske konference bomo, je treba priti do ustreznih rezultatov in dosežkov skupaj z našimi ameriški part, ameriškimi partnerji. Pomembna so tudi vprašanja v zvezi s Sudanom, z Iranom. Kar pa se tiče Ukrajine, predvidevamo razpravo danes popovdan z vašimi predstavniki in tu ne bom šel v podrobnosti. Čas. Kar se tiče vrha z Rusijo eh, in Ukrajino, ti obe državi sta podprli partnerstvo v, v, v smeri modernizacije in sodelovanja na vseh področjih, na ključnih področjih, kot so inovacije in energetika. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, spoštovani kolegi, to so bistveni elementi za razpravo za naslednji teden na Evropskem svetu, torej zelo poln dnevni red. Hvala lepa za vašo pozornost. For, for your... Hvala lepa za vse te informacije, ki so za nas zelo pomembne. Še enkrat dobrodošljico gospodu predsedniku komisije. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik parlamenta, predsedujoči sveta. Spoštovane poslanke in poslanci. Danes govorimo o vprašanjih, ki bomo obravnavali naslednji teden na Evropskem svetu. Sredotočil se bom na najpomembnejše vprašanja, gospodarsko upravljanje, eno izmed tistih seveda, in pa Na zonarnjem področju imamo zelo pomembno vrh ZDA in z Rusijo. Gre za ključna vrha. Imamo pa tudi vrh G20 v Seulu in pa konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu. Gospodarsko upravljanje je ključnega pomena za naš gospodarski zagon in verodostojno zato je komisija zauzela zelo veliko potezen pristop že od začetka teh razprav. Predlog komisije, ki ga je predstavila prejšnji mesec, odraža nujnost soočanja z gospodarsko krizo in realnostjo. Ukvarjamo se z vprašanjem, s ključnimi vprašanji, zato da bi dobili koordiniran davčni nadzor in reševali gospodarske probleme. Tako kot smo že veliko krat dejali, moramo sedaj res ustvariti pravo gospodarsko unijo v Evropi. Zelo sem zadovoljen z pozornostjo, ki jo posvečate temu vprašanju. Mislim, da bomo dokazali, da se zauzemamo za to, da bi od besed prišli k dejanjem. Ta nova pravila, nove standarde boste dobili na pogled maja. Vsi se pomikamo proti doseganju teh najpomembnejših ciljev in da se lotimo tega najhitreje. Torej, sprejeli bomo nujne ukrepe za to, da bi podprli pak za stabilnost in rast na podlagi delovne skupine pod, predsed pod predsedstvom Hermana Van Rompuja. Ko bodo vse odločitve sprejeli in vsi ukrepi, bo rezultat tega truda, vizija gospodarskega upravljanja, ki bo dosti bolj celovita, ki bo dosti bolj prilagojena resničnim problemom in pa ki bo temeljila na reševanju problemov in manj na sankcijah. Vendar pa moramo s tem rezultatom dobiti resnične spremembe in korenite spremembe glede na sedajno situacijo. Dokazati moramo našim državljanom, da smo se tudi kaj naučili iz te krize. Vendar pa je treba rešiti še nekaj vprašanj. Ena, eno teh pomembnih vprašanj je, kako nadomestiti sedanje mehanizme z bolj stalnimi mehanizmi za leto 2013. Seveda se želimo izogniti takšnim krizam v prihodnosti, vendar pa moramo storiti vse, kar lahko, zato da smo bolje pripravljeni na um, krizne situacije, kot smo to bili do sedaj. S kriznimi mehanizmi lahko preprečimo takšne dogodke v prihodnosti. Komisija bo upoštevala stališča držav članic, ki spodbujajo, ki želijo dobiti spremembe pogodbe. Zato pa potrebujemo določeno število držav članic. V tem trenutku se bo komisija osredotočila na vsebino. To pomeni, da želimo oblikovati stalne mehanizme, ki nas bo zaščitil v kritičnih situacijah z najmanjšim možnim tveganjem, istočasno pa bomo te mehanizme uporabili za skupni interes. Rezultat vsega tega truda bo tisto, kar potrebujemo. Torej, sistem, ki bo spodbujal države članice, da oblikujejo trdne in disciplinirane finančne politike in pa, da bomo spodbujali najboljšo prakso. Mislim, da smo na pravi poti. Veliko smo se naučili iz sedanje krize in za naše državljane želimo spostaviti sistem upravljanja, ki bo pa polnoma drugačen od tistega, ki smo ga imeli pred gospodarsko krizo. Sedaj bo ta sistem na bolj trdni podlagi. Spoštovane poslanke in poslanci. Torej, ta nov sistem, naš eh, rezultat 2020 in pa finančno upravljanje bo tisto, kar eh, bomo predstavili v vrhu G20, kajte mi potrebujemo globalne rešitve. Mislim, da lahko to dosežemo in Evropska unija bo odigrala ključno vlogo za uspeh kaj želimo doseči v Seulu. Spomniti se moramo na to, da je G20 igral pomembno vlogo pri reševanju krize, torej delovati moramo kolektivno in če želimo prejti na novo fazo, moramo delovati skupaj v sodelovanju. To pomeni, da so neravnovese na globalni ravni težava, s katero se soočamo vsi in zato potrebujemo skupne rešitve, zato ne moremo ignorirati realnosti in to je, da potrebujemo skupne spremembe. In drugič, tudi glede finančnih inštitucij potrebujemo skupno delovanje. Mednarodni denarni sklad je že potreben korenitih sprememb. In tretjič, s podporo Evropskega parlamenta se nahajamo v sredini finančnih reform našega lastnega finančnega sistema. Še enkrat bi se rad zahvalil za vas trud, ki ste ga vložili, zato da to čim prej dosežemo. Torej, potrebujemo velik zagon na vrhu G20. Napredek je bil dober, vendar pa potrebujemo še več truda za izvajanje. Evropska unija se mora še naprej zauzemati za to, da bi uvedli davek na finančne transakcije na globalni ravni. Komisija želi tudi preučiti druge možnosti za to, da bi finančni sektor lahko prispeval na evropski ravni, kot je davek na finančne aktivnosti. Na G20 bomo prvič imeli na dnevnem redu razvoj, sprejeli bomo akcijski načrt za skupni, na, skupni trud na tem področju. Komisija to idejo podpira z korejskim predsednikom, torej, da bomo razpravljali o tem vprašanju v tem, na tem vrhu. Seboj pa želimo tudi pritegniti države v razvoju za oblikovanje novih politik in večjo koordinacijo. Včeraj sem se pogovarjal z generalnim sekretarjem OZN Banom Kimunom, ki je še posebej podaril to vprašanje in je izrazil svojo hvaležnost za evropsko podporo pri tem vprašanju. G20 mora postati vodilen pri našem načrtu za trgovino. Glede na to, da sodelujemo v STO-ju, moramo skupaj z našimi partnerji doseči hiter zaključek kroga iz Dohe in izrabiti ta zagon. Sedaj pa Cancun. Rad bi povedal nekaj v zvezi s to zelo pomembno konferenci. Sredotočiti se moramo na velikopotezne cilje, ki bodo velikopotezni za svet in Evropsko unijo. Zato moramo napredovati na mednarodni ravni. To pa ni lahko. To dobro vemo, kaj ti nekateri partnerji zelo počasi sprejemajo reforme in nove cilje, vendar pa želimo vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem za zmanjšanje emisij na svetu. Kajti bliže, ko smo temu sistemu, močnejši je. Torej, doseči želimo konsens glede tega med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom. Torej, ko bomo prišli v Cancun, se ne smemo ukvarjati z obliko, tam moramo nastopiti samozavestno in odločno. Cancun pa ne bo končna faza, bo ena od korenitih korakov naprej. Poslati moramo močno sporočilo za to, da bomo napredovali s pogajanji in sprejeti konkretne ukrepe, s katerimi bomo dosegli zaupanje v ta proces in nas pripeljali bližje k cilju. To smo povedali tudi na Evropskem svetu prejšnji teden. Tam sem predstavil uravnoteženo realistično stališče s katerimi bi lahko napredovali, ne da bi zbujali nerealistična pričakovanja. Čas je, da Evropska unija postane vodilna pri tem, da pokažemo, kako lahko Cancun postane ključnega pomena za napredek, za nov sistem in jasno izraziti, da se še naprej zauzemamo za to, da bi dali zelo dober zgled. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Evropske gospodarstvo bo raslo hitreje, kot smo predvidevali, vendar pa ni čas za to, da uživamo v tem napredku, kajti veliko dela imamo pred seboj, imamo še vedno zelo visoko brezposelnost. V prejšnjih mesecih smo se soočali z zelo pomembnimi vprašanji, kot ste povedali tudi v poročilu, o katerem bomo razpravljali. Pozdravljam veliko poteznost in konsens v Evropskem parlamentu v tem zelo pomembnem vprašanju. Vendar pa vsi vemo, da gre za čas, ko je brezposelnost zelo resna, ko javni izdatki narašajo, naši državljani so zelo zaskrbljeni in to je treba poštevati. Vemo pa tudi, da imamo v Evropski uniji zelo dobra orodja za reševanje. Predstavili smo zakonodajo na tem področju. Imamo strategijo 2020, strategijo za rast, kajti trajnostni modr razvoj je naš odgovor in naša rešitev. In o tem govori tudi odlična poročila gospoda Feja. Predlagali smo tudi ukrepe za reguliranje trga. Imamo tudi poročilo o finančnem nadzoru. Tudi tega pozdravljamo. Pred nekaj leti smo vprašali opazovalce o tem, če bo Evropska unija zmožna vzpostaviti nov sistem za finančni nadzor in odgovor je bil ne, sedaj pa dokazujemo ravno nasprotno. Torej imamo različne razsežnosti. Tudi tukaj moramo povdariti sporozum, ki smo ga dosegli v svetu v zvezi z predlogom komisije o hedge skladih. Mislim, da s tem stališčem lahko dobimo tudi dogovor z Evropskim parlamentom za to, da lahko končno sprejmemo to dolgo pričakovano uredbo. Tako bomo postali vodilni na tem področju. Dosegli smo napredek tudi na drugih področjih, kajti pogledati se morate realno gospodarstvo. Naj čestitam tudi Evropskemu parlamentu za delo v zvezi z direktivo v boju proti zamudam v plačilih v trgovini, kaj ti veliko krat tukaj trpijo ravno majhna podjetja in srednje velika podjetja. Javna uprava bo morala plačati v 30 dneh ali pa bo morala plačati zabudne obresti 8 odstotkov. Torej, treba je priznati, da je malo gospodarstvo še vedno najpomembnejši sektor v našem gospodarstvu. Naše delo še ni končano. Vse predloge je treba zaključiti, vendar pa se prvi rezultati že kažejo. Naš cilj je, da najdemo pot iz te krize in da oživimo gospodarstvo, da ustvarjamo nova delovna mesta in zagotovimo, da bo naše socialno-tržno gospodarstvo prilagojeno 21. stoletju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, predsednik Baroso. Dobrodano sem skupaj. Besedo predajam za 4 minute kolegici Pervonge Perez. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije, gospod predstavnik sveta. Finančna, gospodarska in socialna kriza, ki jo svet doživlja sedaj že več let, bo stala 60 trilijonov dolarjev na svetovni ravni. To je ena točka rasti letno. Ta kriza bo privedla tudi do brezposobnosti v Evropski uniji in sicer do konca leta bo brezposobnost 11 odstotna. Poleg tega se je pojavila tudi vojna valut, tudi zaradi krize. Prišlo je do krize v obliki dvojnega ve, kot to imenujejo naši gospodarstveniki. Tako da imamo res veliko odgovornost. Ostalim institucijam, svetu in komisiji moramo poslati zelo jasno sporočilo. Namreč ponovno se moramo zganiti, poskrbeti za dodano vrednost Evropske unije. Če povemo nekaj besedah, nosimo skupno odgovornost na evropski ravni. Na ravni Evropske unije moramo uveljaviti strategijo, ki nam bo omogočila, da bomo na področju energije močni navznoter in posledično tudi navzven. Računati moramo na svojo lastno silo, zato potrebujemo evropsko raven. Vendar, gospod predsednik komisije, gospodarsko upravljanje za nas ni neka vizija. Za nas je to sredstvo, ki bi moralo biti v korist tej strategiji. V okviru te strategije smo opredelili potrebne instrumente. V prvi vrsti gre za finančne instrumente. To je tudi izziv, s katerim se soočamo, ko pregledujemo finančno perspektivo. Mobilizirati se moramo v okviru te strategije, ki bo spodbudila Evropsko unijo. Vi zavračate naš predlog, da se obdavčijo finančne transakcije. Zato se mi zdi, da bi morali vzeti veliko evropsko posojilo, da bi financirali na srednje ročnem časovnem obdobju tudi delovna mesta. Predvsem pa bi morala podjetja spoštovati tudi okolje. Uskladiti je treba proračune držav članic z evropskim projektom. Namreč vsa naša prizadevanja bi morala biti konvergentna. Kar zadeva upravljanje, imamo gospoda Evra, ki nam dejansko omogoča, da imamo uravnoteženo, usklajeno gospodarsko upravljanje. Ne smemo se osredotočiti izključno na države, ki imajo velik primankljaj. Vse skupaj bi morali uravnotežiti in obravnavati istočasno tudi države s preseškom. V enotnem monetarnem območju moramo dolg obravnavati kot neko skupno lastnino. Zato se moramo skupaj odzvati na ta dolg. Trenutno intenzivno delate na finančni reformi, gospod predsednik. Ta reforma bi se morala osredotočiti na potrebe državljanov, ne izključno na cilj, ki je finančna stabilnost. Notion d'etique et de valeur morale. Etično in moralno vrednoto je ponovno treba izpostaviti. To bo koristilo tudi vlaganjem na dolgi rok. Noben evropski projekt ne mora biti izpeljan, če mu nasprotujejo evropske države. Zato bi morala Evropska unija izpostaviti svoje prednosti. Državam članicam bi morala vzbujati željo. Ne moremo se samo pogovarjati o sankcijah, Kajti, če boste govorili izključno o sankcijah evropskih državljanov skupaj z državami članicami, ne boste spodbudili k temu, da se vključijo v ta projekt. Vsi se moramo zauzemati za to dodano vrednost, ki jo prinaša evropski projekt. Le na tak način bo lahko Evropa našla pot iz krize. Le na tak način bodo jutri vsi v Evropi imeli delo, našli pot iz revščine in ponovno začeli zaupati v evropski projekt. To je naša želja in upam, gospod predsednik komisije, da boste to podprli, da boste podprli naše predloge, ki jih seveda podajamo v imenu celotne skupščine. Hvala. Hvala lepa, gospa Beres. Za štiri minute predajam besedo kolegu Feju. Gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije, gospod komisar Olirén. Rad bi se vam zahvalil za ta pozitivni dialog, ki ga je Evropski parlament vzpostavil s komisijo. Gospod predstavnik komisije, rad bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki so prispevali k temu odnosu, ki so ga celo omogočili. Najlepša hvala tudi vsem poročevalcem v senci, s katerimi sem si uspel izmenjati mnenja in s katerimi sem uspel doseči tudi soglasje. Naloga je bila zelo težavna, kajti v parlamentu so se pojavljale različne težnje, od levice do desnice. Nekateri so se zauzemali za večjo soverenost, drugi so želeli omejeno suverenost, tretji so želeli, da se spostavijo specifične institucije. Tako da so bila izražena mnenja res zelo raznolika. Vendar so bila vsa ta mnenja izražena z namenom doseganja enega samega cilja. Naš cilj je, da čim hitreje najdemo rešitve za aktualno krizo. Ta kriza je pokazala, da Evropska unija ni zmožna ponuditi pravočasnih ali primernih odgovorov. Kriza je tudi pokazala, da številne vlade v Evropski uniji še vedno ohranjajo politiko, ki ne temeli na zanesljivih in resničnih podatkih. V tem trenutku bi morali ponuditi rešitve. Rešitve, ki jih ponuja Evropski parlament, so odločne rešitve, predvsem pa so to rešitve na dolgi rok. Podali smo osem priporočil. Zahtevamo več stranski nadzor gospodarskega makrogospodarskega razvoja v državah članicah in v celotni Evropski uniji. Tako bomo tudi lahko izpolnili cilje, ki smo si jih zadali v okviru strategije EU 2020. V Evropi moramo ponovno poskrbeti za rast, okrepiti pakt o rasti in stabilnosti. Podani so bili tudi predlogi za to, da se okrepi pakt o rasti in stabilnosti. Posebno pozornost naj bi posvetili predvsem dolgu in temu, kaj se dogaja z dolgom. Evroskupina bi morala poskrbeti tudi za ustrezno gospodarsko upravljanje. Preprečiti je treba prekomeren dolg, zato pa potrebujemo ustrezen mehanizem, ki bi ga uporabili znotraj evroobmočja. Tak mehanizem bi lahko razvili skupaj z mednarodnim denarnim skladom. Zagotoviti je treba tudi nadzor nad evropskim proračunom, zagotoviti je treba nadzor nad finančnim trgom. Predvsem pa je treba upoštevati makroekonomsko dimenzijo, utemeljiti pa se je treba na jasnih in zanesljivih statističnih podatkih. Evropska unija bi se morala tudi veliko bolj jasno vključiti v reševanje finančnih vprašanj. Predvsem pa bi morali govoriti z enim in odločnim glasom. Tudi nacionalni parlamenti bi se morali med seboj bolje usklajevati. Mi bi lahko prispevali k temu, da bo ta rešitev prinesla veliko boljše rezultate. Predvsem v prihodnosti, ko se bodo verjetno ponovno pojavile težave in kriza. Evropa ima v tem trenutku na voljo instrumente, s katerimi se lahko veliko bolje odzove na finančne težave. Tudi Evropski parlament je pomagal pri oblikovanju finančnih instrumentov. Smo šele na začetku te zakonodajne razprave o predlogih, ki jih je predstavila komisija. Sam verjamem, da bo parlamentu uspelo ohraniti svoje stališče, zato se mi zdi nekoliko nenavadno, da je svet v svojem nedavnem dokumentu popolnoma pozabil na stališče Evropskega parlamenta in na dialog, ki je bil vzpostavljen med parlamentom in svetom. Naj še enkrat ponovim, Evropski parlament zauzema enotno stališče, ne glede na to, kakšna so sicer naša mnenja, ki so raznolika. Zauzemamo se za jasno gospodarsko upravljanje z večjo rastjo in višjim blagostanjem. Hvala lepa, gospod Fejo. Sedaj pa besedo dobi kolegica Marta Andreasen za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V mnenju o poročilu gospoda Feja sem podarila tri točke. Najprej, da moramo biti resni, ko govorimo o izvajanju sankcij v tistih državah članicah, ki kršijo pakt. Pred nekaj dnevi sta nemška kancerka in francoski minister sprejela dogovor, da se pogodba spremeni tako, da bomo lahko hitreje kaznovali tiste države, ki kršijo pakt. Poleg tega je treba poskrbeti za boljše prednostne naloge tudi v okviru proračuna, če bi bilo treba nujno reševati kakšno državo. Izboljšati je treba tudi kreditno sposobnost Evropske unije, kajti le na tak način bomo zagotovili tudi ustrezen finančno stabilnostni mehanizem. Določene stvari smo spremenili, vendar tega ne omenjam v svojem mnenju. Zato sem dolžna v teh okoliščinah podati tudi svoje mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Andreasen. Sedaj pa besedo dajem kolegi Kazi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nobenega dvoma ni, da je Evropa lahko za zgled, ko gre za izvajanje nadzora. To je razvidno iz številnih pobud, tudi v pobudi o novem finančnem nadzoru. Pri vsem je najbolj pomembno, da se izpostavijo tveganja. V okviru gospodarskega opravljanja nihče ne more trditi, da nas ne čaka veliko dela, kajti veliko dela nas še čaka pakt o rasti in stabilnosti bi lahko povzročil težave drugim državam. Zato bi morali storiti vse v svoji moči, zato da se priznajo in spoštujejo pravila, o katerih smo se dogovorili. Države članice morajo biti finančno in davčno stabilne. Pomembno je tudi, da se zagotovi dovolj delovnih mest. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa korega Koreja de Campo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Vsi priznavamo, da je nadzor makroekonomskih spremenljivk na kratki in srednji rok ne bo dovolj zlasti če si ogledamo, kakšen dolg se je nakopičil v evropskih državah. Imamo enotni trg, zato moramo spoštovati tudi predloge Montjeve skupine in drugih, ko gre za plačila po spletu, ko gre za sklajevanje davčnih instrumentov, ko gre za ponovno vzbojanje zaupanja v potrošnikih. Mislim, da bi morali zagotoviti trajnostno in trdno rast, poskrbeti bi morali za stabilne proračune, zauzemati bi se morali za nova delovna mesta. Vse to bi moralo biti vključeno v ta nadzor. Večjo pozornost je treba posvetiti tudi izdajanju euroobveznic. Mislim, da bi morali imeti na voljo tudi dodatne finančne instrumente, s katerimi bi se borili proti špekulacijam. Ni dovolj, da opravljamo samo študije. Evropski finančni sklad ne bi smel biti samo nek instrument za izvajanje discipline, temveč bi moral biti tudi instrument za boj proti špekulacijam in državnemu dolgu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šulcu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če si pogledate seznam govornikov. Boste videli, da je naslednji vrsti, na naslednji vrsti moj kolega Hauregi. Predtem pa bi rad sporočil, da je bil danes gospod Hauregi imenovan za notranjega ministra v španski vladi. Lahko si mislite, da je za nas to velika čas, zato bi mu rad iz vsega srca čestital. Bene, grazie. Alo. Dobro, najlepša hvala. Besedo dajem torej kolegi ministru Hauregiju in čestitke strani vseh nas. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, najlepša hvala, dragi prijatelj Martin. Na voljo imam samo eno minuto in rad bi dejal, da smo v zadnjih mesecih storili velik napredek v Evropski uniji na področju gospodarskega upravljanja. Včeraj na vrhu Nemčija in Francije so odprli nova možnost in to je, da pregledamo naše pogodbe v zvezi z gospodarskim upravljanjem. Vem, da gre za vprašanje, ki povzroča veliko strahu v državah članicah, vendar pa mi zahtevamo gospodarsko upravljanje takšno, ki bo verjetno potrebovalo določene reforme. Ta sporazum med Nemčijo in Francijo pa odpira novo možnost, da bi na podlagi poročila Feja in na podlagi tega, kar smo sprejeli v našem odboru AFKA, spostavili nov sistem za gospodarsko upravljanje, ki ne bo samo pakt za stabilnost, ampak gre za sistem, ki bo spodbujal gospodarstva in ki bo dosegal boljšo razporeditev bogatstva, kar smo si vedno prizadevali v naših socialističnih vrstah. Hvala. Hvala lepa, kolega Hauregi. Veliko uspeha pri nadaljem delu. Zagotovo delo ne bo enostavno. Besedo dajem kolegi Dolu. No. Dragi kolega, sam nimam takšnih ambicij kot vi. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Bistvo srečanja skupine G20 je, da najde način, kako delovati po krizi. Evropska unija mora ponovno spraviti ured javne finance, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Braniti je treba tudi našo valuto evro. Evro je treba okrepiti na notranji ravni in mu dati novo moč v odnosu do drugih valut. Tako da bomo zagotovo na teh vrhovih govorili tudi o gospodarskem in finančnem upravljanju na evropski ravni. Skupina EPP seveda pozdravlja glavne usmeritve delovne skupine gospoda Van Rompuja. Te usmeritve so predvsem namenjene tistim državam, ki ne spoštujejo pakta o rasti in stabilnosti. Vendar je treba stvari še dodatno poglobiti. Predvsem potrebujemo več metode skupnosti, manj medvladne metode. Komisija je opravila veliko dela na tem področju, za kar ji čestitam. Svetu pa bi rad povedal, da ne sme pozabiti na to, da je parlament od sedaj naprej so zakonodajalec, da bo parlament sodeloval pri oblikovanju prihodnih reform. Bolj, ko bo lahko parlament sodeloval od samega začetka, večje možnosti imamo, da hitreje sprememo boljše odločitve. Vesel sem, da je gospod Van Rompuy tudi to povedal. Gospod in gospodje, Evropska unija mora v okviru razprave o vrednosti valut izraziti svoj glas. Prihodni teden bomo morali oblikovati tudi svoje stališče, še preden bo potekalo srečanje skupine G20. Evropa mora skupaj s svojimi partnerji, predvsem ameriškimi, postaviti države v gospodarskem usponu pred določena dejstva. Te države morajo prevzeti svojo odgovornost. V Seulu bomo govorili o reformi mednarodnega davčnega in monetarnega sistema. Govorili bomo o surovinah, o energiji, o prehrani ter o gospodarskem upravljanju. To so tri glavne teme. Pri vseh teh temah lahko Evropa posreduje svoje sporočilo, vendar bo naše sporočilo verodostojno izključno v primeru, če bomo vzpostavili interne instrumente za upravljanje na evropski ravni, instrumente za upravljanje javnih financ. Kolegice in kolegi, na svetovni ravni ne bomo prisotni in ne bomo mogli izvajati nadzora na svetovni ravni, če ne bomo jasno zauzeli stališča na področju boja proti podnebnim spremembam. Hvala. Hvala lepa, kolega Dol. Besedo pa sedaj predajam Martinu Šulcu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, rad bi citiral stavek iz vrha G20 v Pittsburgu, torej 25. in 24.29. septembra 2009, torej pred letom dni. Takrat so se predsedniki vlad in držav dogovorili o tem, da želijo spostaviti okvir za okrepljeno sodelovanje, za bolj trajnostno in uravnoteženo rast. To namreč potrebujemo za trajno oživljanje gospodarstva, ki bi lahko ustvarilo dobre, dobre kvalitetna delovna mesta za naše prebivalce. Torej, verjetno bomo zopet zapisali takšen ali podoben stavek na naslednjem vrhu in potem zopet zanimam pa me, kaj se je zgodilo v tem času za to, da bi dosegli močnejše in bolj uravnoteženo trajnostno rast za ustvarjanje novih delovnih mest. Dosegli smo naslednje. Filozofijo na evropski ravni, v evropskem svetu za zmanjševanje državnih sredstev za stabilizacijo te celine. Naložbe, ki bi spodbujale rast za delovna mesta in za rast, ki jo potrebujemo za konsolidacijo Eh, naših proračunov. Tega pa nismo dosegli. Kaj smo dosegli? Dosegli smo to, da tisto, kar pomeni izdatek, je slabo, kar pa pomeni zmanjševanje izdatkov in stroškov, pa je dobro. Videli smo, da v Grči imamo nično gospodarsko rast Torej bomo s tem dosegli ravno nasprotno, kar želimo doseči v praksi. Gre za dramatični razvoj dogodkov. Celo bolj dramatičen razvoj kot tisti, ki so govorili o špekulacijah, o finančnih krizah in tako dalje in tisti, ki so zahtevali, da se države omaknejo iz reševanja te krize, naprimer z davkom na finančne transakcije. Ker so se izgovarjali na to, da tega ne bomo dosegli na vrhu G20, seveda tega ne bomo dosegli, če tega niti ne poskusimo na evropski ravni. Nahajamo se na propadu pravičnosti, kajti gre za neokrepanje držav članic in pa ukrepanje v napačno stran. Dosegli bomo socialno neuravnoteženo, ta bo vedno večja. Videli bomo vedno več izgredov na ulicah, ti imajo namreč prav, kaj ti obstaja neuravnoteženost na socialni ravni, kaj ti in ne borimo se proti temu, ampak še um, poglabljamo takšne vrzeli. Torej, gre za razvoj v nas naravno nasprotno smer. Slišali smo o davku na finančne transakcije in zanima me, če smo pripravljeni na to, da rečemo in da si priznamo, to bo težko, vendar pa moramo to doseči, da če tega ne dosežemo na nacionalni ravni, to dosežemo vsaj na transnacionalni ravni. Gospe in gospodje. Obstaja pa še en razvoj, ki vzbuja veliko skrbi in to je dogovor med gospodom Sarkozijem in gospo Merkel. Gre za strukturo zunaj Evropske unije. Zanima me, kdaj bo gospod Van Rompuy sploh ukrepal. On namreč vodi delovno skupino v zvezi z reformami in ukrepami. To bi mogla biti vaša naloga, mimo grede, vendar pa ta revež tam trdo dela za zaprtimi vrati, vendar pa preden predstavi svoje delo, pa rečejo v dovilu, da se je že vse, da je že vse odločeno. Torej Nikola in Anžela sta se o tem dogovorila. Gre za nemško-francosko vodstvo in to je velik udarec za evropske inštitucije. če bi bil sam van Rompuy, bi ukrepal. Ne moremo se enostavno skrivati za zaprtimi rati in pustiti, da nas zlorabljajo. Videli, torej, če že govorimo o reformah pogodb, bi pomenilo to nove referendume. In to pomeni, da bi morali vzpostaviti določene bremze za to, da ne bi prišlo do takšnih razvoj dogodkov. In če odpiramo nove pogodbe, potem bomo odprli Pandorino skrinico in pojavilo se bo vedno novi, nekaj novih težav. Mislim, da je treba takšne rešitve sprejemati v evropskih inštitucijah, ne pa zunaj njih. Hvala, gospod Šulc. Besedo ima gospod Verhofstadt. Morda lahko začnem s tem, kar je, s čimer je končal gospod Šulc. Morda, če želimo kakšno spremembo pogodb, bi morda mi morali zahtevati, da se skliče spet konvencija. No, ampak mislim, da še nismo tako daleč. Kar zdaj potrebujemo, spoštovani kolegi, je, da čim prej pridemo do dogovora v, v okviru eh, Evropskega sveta o Eh, o krepitvi pakta stabilnosti in o gospodarskem upravljanju. Torej, smo leto dni po začetku grške krize, skoraj eno leto pred, eh, po začetku dolžniške krize, krize v Grčiji. Začelo se je lani decembra in mislim, da je zdaj pravi trenutek, da končno pridemo do nekega dogovora v zvezi s tem. In dejansko imamo tri predloge pred sabo. Na mizi so, imamo predlog za komisijo, za delovno skupino in od včeraj tudi predlog iz Dovila, torej dogovor iz Dovila. Dobro je, da si parlament ogleda, kakšne so razlike med temi različnimi predlogi in da se odloči, kako ukrepati. Mislim, da je komisija naredila zelo dobro delo, zelo celovito, celovit predlog že nekaj tednov nazaj in delovna skupina je tu se odmaknila od tega, od predloga, da bo torej, svet delal ne na predlog komisije, namreč pre, priporočila se lahko spremenijo, predlogi komisije pa se ne morejo spremeniti. In tu imamo potem seveda nekoliko daljši postopek, ki je predviden strani delovne skupine, kar je tudi v nasprotju s predlogom komisije. Ampak treba pa je povedati, da je predlog delovne skupine gre v neki smeri polavtomatskega delovanja, eh, kar pa je skladno s tem, kar je predlagala komisija. Zdaj pa imamo še tretji predlog, torej predlog od očiraj, predlog iz Dovila. Dovilski dogovor pa. Eh, tu je treba reči, torej, eh, dogovor med Francijo in Nemčijo zagotovo lahko pomaga svetu, ampak V tem trenutku to ni tako, kajti ta nemško-francoski predlog se drži zgolj stare šole v svetu. Torej, gre za blokiranje neposrednih sankcij. Oni govorijo o potrebi po ustrezni uh, večini za spodbudo za uh, uh, začetek postopkov. In tu je, tu je velika razlika. Namreč polavtomatski značaj na strani komisije, ki ga predlaga komisije, je v dogovoru dovila, v, v dobilskem dogovoru popolnoma odsoten, torej ga sploh ni. Nač, seveda v dovilu so lepi hotel, je lepa plaža, je kazino, ampak eh, mogoče je to vplivalo, pa bi zdaj morda morali ne govoriti o dovilskem dogovoru, ampak o francosko-nemškem kazino kompromisu. Namreč gre za takšen kompromis, gre za kazino kompromis, namreč države članice eh, omogoča se jim, da grejo in igrajo v eurozoni, v euroobmočju, če imajo dovolj eh, eh podpore od eh, strani sveta. Torej, če imate podporo sveta, igrajte, igra je odprta, ruleta se vrti. Namreč prvi del dovilskega dogovora šibi in oslabljuje, predvsem slabi svežen komisije in zame je to povsem nerazumljivo. Seveda, Nemčija že deset mesecev zahteva uh, resnejše sankcije, od včeraj pa eh, je to ravno nasprotno. V resnici je zdaj oslabljeni, oslabljeni so predlogi komisije na ta način. In to, kar je povedal gospod Trišek predsednik Evropske centralne banke to, kar je zahteval, namreč zahteval je resnejše ukrepe, resnejše predloge, še trdnejše od tistega, kar je na začetku predlagala komisija. Torej, naj zaključim parlament, v parlamentu imamo eno poslanstvo, namreč, da obrnemo smer tega dovilskega kazina kompromisa in da se držimo dobrih predlogov komisije in opravimo tisto, kar moramo narediti stališča zakonodajne, za, svojih zakonodajnih obveznosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Verhoštad, sedaj pa gospod Kombendit za štiri minute in pol. Hvala, gospodje, spoštovani kolegi, gospod predsednik predsedujoči in gospod predsednik. Gi ne more več, eh, našel je dober dotip in zdaj je konec z njim, ampak dobro, tudi Žulc je bil dober. No, tudi jaz imam eno idejo. Vsi poznate film Žul in Jim, Jim. Imamo eno žensko, gospa Merkel je to. Žul vemo, kdo je, to je Sahko. Kdo pa je Jim tukaj? A je to Cameron ali Barozo? Kdo je tretja oseba? Tukaj je problem za komisijo. Namreč danes mislim, da ta parlament in komisija morata odkrito spregovoriti. Kajti danes je svet in. Eh, svet je na ne, torej, tu govorimo o nekem direktorju, nemško-francoskem direktorju, tu imamo politiko, ki je neskupnostna protiskupnostna, je politika, ki ni zgrajena na bistvu Evropske unije. In naša vloga, onkraj vseh razlik, ki obstajajo med nami, naša vloga je, in Žozef Dol je dobro povedal, je, da rešimo Evropsko unijo in skupnostni pristop. In zato mora komisija skupaj s parlamentom, torej mi vsi, eni in drugi, vsi moramo razumeti, da v tej igri ne bo zmagal nihče, če ne najdemo neke skupne linije postopanja, skupne usmeritve postopanja med parlamentom in komisijo, med komisijo in parlamentom. Gospod Barozo, verjamem vam, želite si davka na finančne transakcije ali na finančne dejavnosti, eh, kakorkoli. Ampak tu ni težava. Kako priti do tega? Ne tako, da bomo rekli, to z tega si želim, želim, to pravi tudi moj sin, ki ima štiri leta, tega to hočem, ampak vprašajmo se, kako priti do našega cilja. In mislim, da mora tukaj komisija ne zahtevati tako kot svet, eh, ne vem koliki že zahtevati neko študijo, da ugotovimo, ali res prihaja do podnebnih sprememb, ali je okolje ogroženo in tako naprej. To je svet naredil včeraj in to je popolna neumnost. Še ena, še ena študija. Ne, to, kar potrebujemo, je, je ali moramo ugotoviti, ali bi takšen davek prinesel v Evropi nič celih nič ena odstotka. Eh, namreč to bi pomenilo 80 milijard evrov, če daste danes 30 milijard zmanjšanja uh, uh, prispevkov iz nacionalnih proračunov, boste imeli 50 milijard več za evropski proračun. 120, eh, torej pridemo na 140, na 140 milijard evrov. Torej, po Lizbonski pogodbi lahko zdaj začnemo, na ta način bi lahko začeli izvajati politike, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, tako države članice kot Evropska unija. Ampak vse to pomeni, da bi imeli resničen evropski pogled. In pa drugič, gospod Barozo, prosim vas in ta parlament, kar se tiče primankljaja. Imamo primankljaj in primankljaj. To je tako kot holesterol. Saj veste, več vrst ga je. Imamo pozitivne markerje in negativne markerje. In primankljaj, ki omogoča neke perspektive v državah in v Evropski uniji, to ni nekaj negativnega. Kot smo včeraj govorili, če imamo neke eh, eh, eh, panoge, ki so neproduktivne, potem tam uničujemo denar. Tam izgubljamo. Če pa vlagamo v recimo jutrišnje bodoče energije, potem bomo pa nekaj dosegli, nekaj dobili in to moramo narediti. In tukaj bi, tukaj bi prosil tudi liberalce, ne gre samo za to, da govorimo stabilnost, stabilnost, seveda, ja, stabilnost, ampak Treba je razlikovati med tem, kar moramo narediti in tistim, česar ne smemo narediti. Ne gre le za primankljaj. Moramo ugotoviti, kaj je produktiven primankljaj in kaj je neproduktiven primankljaj. Seveda bo težko. Težko se bomo dogovorili, ampak če pridemo do tega, nam bo uspelo, bomo imeli možnost, da se upremo raznim manipulacijam, stalnim manipulacijam sveta. Namreč Danes je problem v tem, da številne vlade resnično si želijo zmanjšati evropsko razsežnost, politično evropsko razsežnost. Mi pa moramo braniti in povečati evropsko politično razsežnost. Kajti brez tega ne bomo prišli iz teh težavnih razmer. Vidite, gospod Baruzo, Barozo, imamo skupne cilje, ampak iti moramo do konca. Ne zato, da, se, prerivali, da se boste prerivali s parlamentom, prerivajte se s svetom. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kombendit. Bil sem, kot vidite, kar prijazen glede dodeljenega časa za govor, zato ker so bili to zelo simpatični in zelo odločni govori. Predvsem tisto v zvezi s holesterolom mi je bilo všeč, tako da očitno mi je ta razprava res všeč. Gremo na naslednjega govornika, kolega Kamenski za dve minuti. Tudi dzisiaj, uh, uživa... uh, veseli me, da lahko danes tukaj govorim o situ, o tej o, o stanju, v katerem smo in lepo je, da poslušamo tele anegdote. In pomislil sem tudi sam na eno, namreč večino življenja sem preživel pod komunističnim režimom in vsako leto smo sprejemali letni načrt in petletni načrt, petletko. In vsako leto smo poslušali o tem, da, so, da je stanje vedno boljše, da prihaja svetla prihodnost. In v moji državi je uh, Ministrstvo za notranjo trgovino, tega sicer ni bilo, tega ni bilo. Eh, namreč pre, predlog, ki ga je dala komisija, gre v smeri obnovitve uh, pre, prednosti Eh, eh, gospodarstva pred politiko. Namreč politike, ki uničuje vse uh, uh, smiselno in razumno delovanje. Namreč vsaka država članica z veseljem kaže na Evropo, jo obsoja uh, za različne zadeve in na ta način se ot otrese lasne odgovornosti pred svojimi voljivci. Prišli smo torej do stanja, ko imamo neke, uh, ko, ko bi lahko imele, ko bi lahko nerazumna politika v državah članicah imela za posledico neke sankcije in ko govorimo o francosko-nemškem sporazumu, vidim tu še eno težavo. Namreč močni si to lahko privoščijo. Grčija, na primer, ne bo mogla nadaljevati z zadolževanjem, s primankljajem in bo morala začeti z. Uh, Eh, gospodarskimi ukrepi. Imamo pa močnejše države, ki imajo to možnost in tu potrebujemo solidarnost, evropsko solidarnost. Resnično to potrebujemo v tem trenutku. In za konec, gospod predsedujoči, naj ugotovim, gospod predsednik, eh, vem, da ste vi, da branite eh, evropsko solidarnost, ampak zadnje sporočilo komisije in zadnje odločitve, odločitev komisije, sklep komisije v zvezi z naftovodom oziroma plinovodom med Rusijo in Nemčijo, je to je pol, odločitev, ki jo Poljska pozdravlja. Namreč moramo videti, kakšna je stvarnost in če politične odločitve in populizem, ki smo mu priča eh, posod po Evropi, če dovolimo, da bo vse to dominiralo eh, gospodarstvo, prevladalo nad gospodarstvom, eh, Potem bodo na udaru številni projekti, recimo poglabljanje enotnega trga in tako naprej. Zdaj je to dobra priložnost, da gremo v smeri močnejšega enotnega trga. Če pogledamo svoje račune eh, za mobilne telefone, še vedno veliko plačujemo za to. To ni dobro. Hvala lepa, gospod Kamenski. Sedaj pa besedo dobi kolega Ljujarik za minuto in pol. Gospod predsednik, gospod predsedujoči, hvala lepa. Če sem prav razumel gospoda Baroza, izhajamo iz neke povsem nasprotne analize. Namreč rekli ste, da je kriza za nami, naša skupina eh, na levi pa misli, da se kriza poslabšuje, da se poglablja. Ko govorite o zategovanju pasu in povečanih sankcijah, mislim, da je ravno nasprotno tisto, kar moramo storiti, namreč izboljšati, izboljšati plačevanje dela, Eh, izboljšati obdavčitev oziroma stvari na davčnem področju in tako naprej izboljšati socialno varnost in uh, omogočati več delovnih mest. Bojim se, da vaša strategi strategija pelje uh, Unijo v slepo ulico. Namreč ali ne slišite protestov ljudi po celotni Evropski uniji? Že šesti dan so včeraj milijoni ljudi korakali po Franciji, uh, podpiralo jih je 70 odstotkov prebivalstva. Ali ne vidite tukaj neke nevarnosti, ki je pred nami? Nareč, evropska ideja, ki je sicer na podlagi uh, proste menjave, konkurence in tako naprej, se je zdaj je priletela v zid eh, monetarnih vojn in, in drugih zadev na tem področju. Zakaj ne bi, do, ne, ne, zakaj ne bi razmišljali o novem sistemu uh, bolj človeškem, na mesto pakta stabilnosti, da bi povezali seveda stvari z Evropsko centralno banko, ki bi, z, ki bi lahko refinancirala eh, dolgove držav članic, eh, nacionalnih bank na podlagi ustreznih eh, obrestnih stopen skladnih z socialnimi zahtevami. Prav tako moramo sprejeti pobudo za nek nov monetarni, svetovni monetarni red. In pri tem bi se lahko pod, uh, uh, Eh, osnovali na, na uh, kitajskih uh, uh, zgledih, tako kot Tajska, Brazilija recimo, zakaj Evropa tudi ne obdavči deviznih uh, prispevkov, deviznih sredstev in tu gospod predsednik komisije in gospod predstavnik sveta, mislim, da moramo začeti razmišljati o novih pobudah in začeti poslušati ljudi. Hvala lepa, gospod Jarek, sedaj pa kolega Farage za dve minuti. Gospod Barozo, zagotovo tu napenjate mišice in imate veliko moči po Lizbonski pogodbi, pri tem pa ne, eh, eh, tega ne počnete na lep način. Namreč radi bi dobili vse eh, atribute državnosti, v zadnjih predlogih govorite o neposrednih davkih za strani inštitucije Evrope za vse državljane te, te celine. Včasih eh, so bila gibanja za neodvisnost zelo uspešna, ko so govorila, da nobenega obdavčanja brez reprezentativnosti. Ampak mi smo glasovali za vas in ne moremo vas odstraniti, ampak mislim, da s tem neposrednim davkom delate veliko napako. Pred samo dvema letoma je uh, Britanija pri, prispevala 3 milijarde funtov, 6 milijard, zdaj naslednje leto 8 milijard funtov, potem bo 10 milijard funtov in zdaj pa slišimo kaj. Želite uz, uh, ukiniti britanski rabat. To pomeni, da do leta 2013 bo naš prispevek 13 milijard, uh, milijard torej se bo početveril v šti, šestih letih. Britanski davkoplačevalci, ko to vidijo in slišijo, o čem govorite, ugotavljajo, da si preprosto ne moremo privoščiti Evropske unije. Vidim pa tukaj vendarle žarek upanja, namreč dovilski dogovor med Merklovo in Sarkozijem, stvar, o kateri ste tako grdo govorili, vesel sem, da se je to zgodilo, pridimo do nove pogodbe, vi ste to skoraj že podprli. Dogovorimo se za novo evropsko pogodbo in jo dajmo na referendum. V številnih državah, še posebej v Veliki Britaniji, In Britanci bodo ugotovili, da gre za zelo slabo zadevo za Britanijo in glasovali bodo za to, da gremo iz Evropske unije. Veseli bomo in z veseljem bomo odšli. Hvala lepa. Kolega Šulc, želite zastaviti vprašanje gospodu Ferreču? Gospod Ferreč, imam vprašanje za vas. Mogoče ste lahko tako prijazni, da nam odgovorite. Zelo ste zaskrbljeni zaradi britanskih financ in davkov. Tako kot vi, kako mi ste lahko tudi vi glasovali na volitvah glede tega, iz katerih finančnih proračunov dobite vašo plačo iz Evropske unije ali pa iz Velike Britanije. Sam bi rad odpravil sploh ta pojem evropskih sredstev. Evropskih sredstev ni tega, sploh ne obstaja, gre za naš denar. Mi smo zelo močna neto plačnica, no, ne dobimo pa nobene gospodarske prednosti, nobene gospodarske koristi v povračilo. Gre za naš denar. Predsednik Barroso. Predsednik Barroso. No, uh, Ponavadi ne sodelujem v takšnih razpravah, vendar pa gre za postopkovno vprašanje. Ni prvič, ko gospod Ferič govori meni, reče, da me niso izvolili. Res je, vi niste glasovali za mene, izvolil pa me ta Evropski parlament do naskrivnem glasovanju. Vi ste poslanec v Evropskem parlamentu. Vedno trdite, da nas niso izvolili in vedno, ko to rečete, izražate vaše nespoštovanje do Evropskega parlamenta, kjer ste zaposleni tudi vi. Ja. Bene, bene. Postanite davkoplačevalec. Vi prego. Dobro, dobro. Lepo vas prosim, da ne nadaljujete s to izmenjavo mnen. Vi prego. Lepo vas prosim. Raccolgo la precisazione del presidente Barroso e che mi sembra. Mislim, da je to, kar je povedal gospod Barroso, prav in pravzaprav sveto gospod predsedujoči. Upam, da bo malce pomiril to vročo razpravo. Obžalujoče je, da v G20 delujejo tudi države, ki ne želijo sodelovati v skupnem stališču in s tem je naše stališče, naša vloga bolj šipka in kakšna bi morala biti to, moralo biti to skupno stališče Evropske unije. Ne smemo več zavlačevati z globalnim sporozumom za reševanje krize. Ne gre zgolj za finančni sporozum. In drugič, Evropska unija mora ohraniti evro kot valuto ali pa, če tako želimo, naša rešilna bilka, s katero nas finančna kriza ne bi mogla odnesti in s katero bi lahko reševali naše probleme v 21. stoletju. In tretjič, Evropska unija mora zagovarjati demokratične vrednote in državljanske soboščine. Kot zaključek lahko rečemo, da v globalnem svetu izgubi tisti, ki igra samo z nacionalnimi kartami. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Sosa Wagner. Sedaj pa gospod Kara za dve minuti. Ja, gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije, gospe in gospodje, razprava je pokazala naslednje. različ, torej ta dogovor v Dovilu moti naše skupno delovanje in skupno stališče in ta dogovor kaže tudi na to, da, da se Francija iz leta 2005 ni nič naučila, ko je šlo za kršenje pakta stabilnosti in rasti leta 2005 mi želimo rešiti finančno gospodarsko krizo, želimo se na, soočiti s tem z evropskim odgovorom in premostiti nacionalistične ideje, ki, za katere smo mislili, da smo jih odpravili z evropskimi pogodbami. To želimo doseči z uh, dogovorom o finančnem nadzoru. To, dele, to smo storili s poročilom gospe Beres in gospoda Feja in to delamo z našim vsakodnevnim delom. Sredotočimo se na to in ne smemo se pustiti več motiti v naši razpravi. Torej, nadaljevati moramo z delom, poiskati rešiti in s tem poročilom petih političnih skupin to jasno izražamo finančna kriza še ni eh, rešena in eh, naša davčna politika ni edina rešitev. Torej, mi moramo zmanjšati deficit in primankljaj za to, da zagotovimo trdne finance v prihodnosti. Takšnih primankljaj ne smemo več dopustiti. To moramo doseči z reformami, z investicijami, z prihrankom in z spremembami poročilo na to daje jasen odgovor. To pomeni, da želimo več Evrope za reševanje teh težav. Torej ustvariti moramo resnično gospodarsko unijo, socialno unijo, uh, Eh, varnostno unijo in naš notranji trg mora biti domači trg vseh naših državljanov. Skupna Evropa, pobuda Evropske unije je odgovor za te težave, delovna skupina in metoda dovil pa tega niso uspeli. Hvala lepa, gospod Hughes, za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot smo že slišali, delovna skupina gospoda Van Rompuja objavlja svoje poročilo s predlogi za reševanje gospodarske in finančne krize. To je samo del te slike. Naj povdarimo, da gre samo za predloge. Prepričan sem, da ministri Ekofina, ki vodijo te delovne skupine, želijo, da je to konec, vendar pa konca še nismo. Samo na začetku gre za začetek zakonodajnega procesa. Verjetno vse evropske inštitucije vedo, da moramo sedaj voditi naš zakonodajno delo v demokratičnem procesu s svetom. Naš cilj je, da dosežemo korenite spremembe v gospodarskem upravljanju. Predlagamo. Vidimo pa tukaj, da se predlaga korak nazaj za blagostanje v Evropi. Predlaga se okrepitev finančnih inštrumentov, vendar pa samo tistih, ki se zredotočajo na fiskalno disciplino. Tukaj je problem. Z večjo fiskalno disciplino gospodarske unije ne bomo dosegli, če ne bomo priznavali ravnovesja. S tem bomo dobili skrivljanje gospodarskih politik, kar bo vplivalo na doseganje drugih eh, ciljev pri makroekonomski politiki. Tukaj mislim predvsem na rast, na zaposlovanje in eh, tako dalje. Potrebujemo Evropsko komisijo, da bo izrabila svojo pravico do pobude, da bo oblikovala predloge za investicije in za ustvarjanje delovnih mest. Sedaj imamo predloge na mizi in mislim, da ima Evropska parlament veliko odgovornost pri svojem delu v naslednjih mesecih. Sprejeti moramo um, spremembe in glasovati o poročilu Feju. proces za ravnovesje mora biti dovolj širok za ustvarjanje delovnih mest in zato je treba temu privesti tudi odbor za zaposlovanje. Treba je oceniti javne dolgove in spoštovati pak za rast in stabilnost. Temu pa je treba tudi pritegniti investicije, poleg tega pa je treba jasno izraziti naše prizadevanja v strategiji 2020. Svet mora voditi sistem in prevzeti politično odgovornost v celotnem postopku, s tem, da zagotovi, da sodelujejo vse, eh, vsi organi sveta, ne pa samo ECOFIN. In za konec, Evropski parlament mora ravno tako sodelovati v celotnem postopku, zato da zagotovimo čim višjo raven demokratične vredostojnosti. Torej, pregledati moramo samo zadnji semester, da vidimo, kako zelo manjka element Evropskega parlamenta. Evropski parlament mora dobiti bolj, bolj vidno vlogo pri zakonodajnem procesu in zato moramo poskrbeti za zakonodajno vredostojnost, ki jo tako krvavo potrebuje. Hvala lepa, gospod Šmit, za minuto in pol. Eh, komisionar, kolege, desen. Gospod predsedujoči predsednik komisije, spoštovani kolegi, videli smo, mm, da je Evropski svet sprejel težke odločitve. Nažalost pa smo malce razočarani glede predlogov. Mi potrebujemo strožje ukrepe. Francija in Nemčija pa omahujeta. Naš predlog je ne spreminjate predlogov olja Rena Pika. Rad bi se zahvalil gospej Beres in odboru Ekon, ki sta pokazala, da lahko sprejmo zelo dobre odločitve v dobro Evropski uni, Evropske unije. Davek na finančne transakcije treba uvesti na globalni ravni, to je zelo pomembno. Gospod predsedujoči, ne smemo dopustiti, da se porajajo nacionalistične ideje v Evropski uniji. Imamo skupen trg, imamo okvir za gospodarsko rast, blagostanje, za ustvarjanje delovnih mest. Potrebujemo močnejšo Evropo, bolj združeno Evropo. E, poenostavljeno povedano, potrebujemo več Evrope. Imamo tudi možnosti za sankcije vendar pa te veljajo zgolj za države evroobmočja. Želimo pa sankcije za vseh 27 držav in zato bom uložil predlog spremembe k poročilu FEJN. Upam, da ga boste podprli. Torej, um, naše, naši kolegi v SD pravijo, da lahko podprejo moj predlog spremembe, v katerem prosim, da bi sankcije veljale tudi za države zunaj evro območja, vendar pa na prostorovni vlajn, vendar pa, da bi ti veljali za vseh 27 držav članic. Gospod eh, predsedujoči, mislim, da je sedaj pravi trenutek, da preprečimo razkol v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa kolega Konfan za dve minuti. Oui, gospod Barozo, gospod Ren, resnično upam, da boste pogledali, kaj je parlament naredil na področju, ki ga obravnavata poročila gospe Beres in gospoda Fejoa. Lahko vam povem, da smo vsaj štiri politične skupine, proevropske skupine v parlamentu storile vse za to, da bi dosegli kompromis, dinamičen kompromis. V razpravi smo razrezali vse te probleme, o davkih smo govorili, o nadzoru in tako naprej. Komisija mora opraviti svojo vlogo, prav tako kot jo bomo opravili mi. Naša naloga pa je, da predložimo globalni svežen v duhu Montija, v duhu tega, kar Barnier pripravlja za notranji trg. V tem svežnju bi morali predlagati rešitve, kako najti pot iz krize. Ne samo, ko gre za makroekonomsko upravljanje, ampak tudi, kako najti pot iz te davčne krize, finančne krize. Če boste predlagali takšen svežen, boste dobili tudi podporo Evropskega parlamenta. Ne moramo se okvarjati samo z javnimi financami. Pred dvema letoma ali trimi leti je komisija rekla, da je Španija tista, ki najbolje spoštuje ta pakt, da so javne finance v Španiji urejene vendar je neravnotežje prišlo od drugot in Španija se je znašla v katastrofalnem položaju. Podobno je veljalo tudi za Irsko, tako da moramo res najti nekaj, kar bo pomagalo pri reševanju te krize. Imamo ogromno poročil, o poročilih smo razpravljali tudi danes, o obeh teh dveh poročilih bomo glasovali. Reči moramo seveda, da je treba okrepiti proračunsko disciplino, zagotovo. Vendar, če ne želimo, da bo strožja finančna proračunska disciplina prinesla dodatne težave, potrebujemo tudi evropski proračunski svežen, s katerim bomo financirali evropske projekte. Potrebujemo ustrezen finančni svežen, ki bo koristil državam članicam. Gospod Baroso, gospod Ren, zanima me, ali dejansko in resnično podpirate naš predlog za konsolidacijo financ v podjetji. Že deset let govorimo o tem, deset let ležijo naši predlogi v vašem predalu. Dajte jih že enkrat ven. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Zile za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsednik komisije, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcema kot poročevalcem v senci. Hvala lepa gospodu Klincu predsedniku odbora. Hvala lepa vsem za to, da smo uspeli doseči kompromis. Izpostaviti moram dve zadevi, ki mi nista všeč, pa se ne nanašata ne na Francijo, ne na Nemčijo. V obdobju od leta 2004 se je povečal zasebni dolg, dolg gospodinstv in desetkrat se je povečal javni dolg, kljub temu, da smo imeli čezmejne finančne naložbe. Tudi menjalni tečaj se je spremenil, kar je pomembno za tiste, ki so vzeli posojila. V teh državah je seveda omejen makroekonomski manevrski prostor. Te države bodo morale povišati davke, gospodinstva pa bodo morala skrbno pretehtati načine, kako vrniti vsa posojila. V poročilu se ta vprašanja zelo površno obravnavajo. Potem pa še drugo vprašanje, ki je povezano s tem prvim. V novih državah članicah se je BDP znižal v primerjavi z letom 2004. Javni dolg se je desetkrat povečal od istega leta dalje. Za petkrat se je povečal javni dolg, za desetkrat državni dolg. Tako da me res zanima, ali ne bi bilo morda smiselno spremeniti kohezijske politike. Zanima me, kateri bodo glavni kriteriji za nadaljne politike. Hvala lepa, kolegica Figrajda, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči, izjave Nemčije in Francije v sporozumu dovil so resnično nespremljive, kajti. Uh, Izkazalo se je tudi, kdo pravzaprav tisti, ki ukazuje na področju finančnih in gospodarskih zadev. To je resnično žaljivo, glede na to, da demonstrirajo zaposleni zaradi liberalnih politik v Grčiji, Franciji, Portugalskem in v Španiji, naprimer kjer bomo ravno tako imeli 24. novembra splošno stavko. Odgovorni v Evropski uniji morajo priznati, da neoliberalne politike niso uspešne, kajti s tem povzročamo več brezposelnosti, socialnih neuronovesij in eh, predstavlja veliko breme za, na, za bolj šipka gospodarstva. To pa lahko povzroči pravo socialno katastrofo. nobena od obljub ni postala realnost in zaradi tega nasprotujemo temu. Mi govorimo v imenu milijonih, milijonov tistih, ki se soočajo z revščino, z upokojenci, um, govorimo v imenu mladih. Torej, mi pravimo, da je čas za to, da prenehamo s takšnimi politikami, da se zauzemamo za socialno Evropo, za napredno Evropo in uravnoteženo Evropo. Hvala lepa vse, ki ste na seznamu govornikov. Res prosim, da se skrbno držite dodeljenega časa za govor. Sicer bomo začeli z glasovanjem zelo pozno, kot veste, je glasovanje danes zelo dolgo. Takoj, ko bo odbila vaša ura, vam bom vzel besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Par besed bi rad povedal o delu posebne komisije. Ta posebna komisija je opravila izjemno delo, podala dobra priporočila in predloge. Situacija bi bila idealna, če bi se vse to odrazilo tudi v zakonodajnih predlogih komisije. Komisija ne sme iz pred oči izgubiti bistva. Bistvo pa je, da se vzpostavi sistem urejanja, upravljanja in nadzora za vse finančne trge, za vse finančne instrumente in za vse ustanove, ki delujejo na tem področju. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za spostavitev delovnih mest, te ukrepe pa je treba povezati z ukrepi za boj proti revščini in socialni izključenosti. Vsa prizadevanja v tej smeri morajo poskrbeti za večjo zaposlenost mladih čim hitreje je treba sprejeti odločitve tudi, kar zadeva samo infrastrukturo, kar zadeva obnovljive vire energije, kar zadeva učinkovitost, energetsko učinkovitost tudi na področju prometa in na področju stanovanske politike. Situacija bi bila idealna, če bi v roku enega leta komisija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 že dvakrat razpravljal o revščini. Politiki v Evropski uniji sedaj z obžalovanjem gledajo na dejstvo, da se bo situacija v Evropi še poslabšala. Brezposelnost se viša, vse več je tudi brez domcev. Mnogi verjamejo, da je do tega prišlo pač tako, kot pride do naravnih nesreč, kot da bi se naprimer zgodil tsunami. Ampak to ne drži. Do vsega tega je prišlo zaradi neoliberalne politike, ki ste jo vi vodili z parimi izjemami seveda. Ta težnja se še naprej ohranja, revščina in beda sta še naprej prisotni in se celo povečujeta. Če ne boste spremenili svoje usmeritve, če ne boste podpirali drugačnih vrednot, potem se bo situacija samo še poslabšala. Gle, za podobno situacijo, kot da bi zdravnik predpisal bolniku še strožjo terapijo in ga še bolj kaznoval, terapija pa ne bi bila koristna. Zavestno se moramo odločiti, in izbrati ustrezen vrednostni sistem. Evropska unija je vedno zastavljala vprašanja, katera odločitev bi bila najboljša z finančnega vidika, z vidika bank in finančnih institucij. Nikoli niste iskali tistih rešitev, ki bi koristile ljudem, prebivalcem v skupnosti. Seveda se je treba zauzemati za konkurenčnost, vendar je pri tem treba upoštevati tudi solidarnost in socialno pravičnost. Tako da je sedaj začeti, treba začeti sprejemati dobre odločitve. Hvala lepa, kolegica Vortman-Kol. Er Gospod predsedujoči, videli smo nekaj pozitivnih znakov, vendar pa še vedno obstaja tveganje, nevarnost, da se bo kriza poglobila. Bančni sistemi še vedno niso trdni in veliko javnih proračunov v državah članicah je nestabilnih. Zato potrebujemo čim močnejšo gospodarsko unijo. Še vedno čakamo na rezultate delovne skupine, vendar pa, kot smo povedali v naših poročilih, moramo ukrepati hitro in to na podlagi predlogov komisije. Je svet pripravljen to sprejeti? Rada bi tudi upozorila na sprejemanje sprememb v pogodbah, kajti to so načini za preusmerjanje pozornosti z tega, kar moramo storiti. Mi imamo sedaj novo pogodbo, Lizbonsko pogodbo in Evropski parlament ima nove zakonodajne pristojnosti glede pakta stabilnosti in rasti. Evropski parlament mora prevzeti svojo vlogo za to, da zagotovimo da dobimo močnejše pogoje in pravila znotraj tega pakta. Hvala lepa, sedaj pa besedo dobi Sergio Koferati za dve minuti. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Učinki krize so precej bremenilni za vse družbe v evropskih državah. Če si pogledamo, kakšne so posledice na socialnem področju, potem bomo hitro prišli do sklepa, ki je tudi bil usmeritev za delo komisije. Komisija še ni predstavila rezultatov svojega dela. Brezposelnost se veča. V nekaterih državah sicer obstajajo šibki znaki o oživitvi, vendar ta oživitev ni zadostna, da bi se vzpostavila nova delovna mesta. Lotiti se bomo morali najbolj akutnih problemov, ki se pojavljajo v družbi in ki so nastali zaradi finančne in gospodarske ter tudi socialne krize. Zaradi vseh teh razlogov bi morali razmisliti o oblikovanju novih instrumentov, s katerimi bi lahko obranili tiste osebe, ki, so, ki jih je kriza najbolj prizadela. Naprimer, Govoriti bi morali o minimalnem evropskem dohodku. S tem bi se borili proti revščini in istočasno pomagali tudi tistim, ki bodo v prihodnih tednih in mesecih nosili največje breme zaradi te krize. Krizo, s krizo se lahko soočimo samo preko politike rasti. Če želimo doseči rast, potrebujemo vire, usmerjene instrumente. Opredeliti je treba prednostne naloge in za te prednostne naloge nameniti tudi večji delež sredstev, ki jih imamo na voljo. Govoriti o vsem tem ni dovolj, zato je komisija upravičeno izpostavila, da moramo jasno povedati, katera sredstva bomo uporabili za naložbe v infrastrukturo, katera sredstva za vzpostavljanje novih delovnih mest. Rekli ste, da bomo vzpostavili evroobveznice, da bomo obdavčili finančne transakcije. Drugih alternativnih možnosti ni. Zato so rešitve, ki smo jih mi predstavili, inovativne in upam, da jih bo parlament tudi potrdil. Hvala lepa, kolega Koferati. Sedaj pa kolega Klinc za minuto in pol. Spoštovani kolegi. V, finanč, v času finančne krize so države G20 obljubile skupno ukrepanje. Dve leti zatem pa smo od globalnih ukrepov še zelo oddaljni. Imamo ukrepe, ki sledijo nacionalnim interesom, nimamo več skupnega zagona in še zopet smo se znašli v sistemu business as usual. Martin King je dejal, da moramo delovati eh, čim bolj skladno s problemi. Torej, mi imamo krizo v Evropski uniji, in zato potrebujemo skupen, skupno strukturo glede energetske infrastrukture, potrebujemo notranji trg in seveda sredstva za soočanje z našimi cilji. Znotraj strategije 2020 potrebujemo nativne finančne vire. In o teh potencijalih bo spregovoril predsednik Buzek. Potrebujemo skupne ukrepe glede tega in ne želimo več nadaljevati s statusom kvojem. Stabilnost in zaupanje je nekaj, česar ne moremo doseči brez discipline. Mi pa želimo zagotoviti s predlogi Rena in sveta več discipline, vendar pa v Luksemburgu niso upoštevali teh predlogov. To je zgobljena priložnost in slab dan za naše državljane, ki so zopet zelo razočarani zaradi pomankanja naših eh, ukrepov v plenu. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Swinburne za eno minuto. Današnja razprava se pravzaprav sredotoča na to, da smo skupno odgovorni za finančno krizo, da moramo narediti upravljanje finančnih tveganj bolj učinkovito, pa naj se gre za upravljanje s tveganji, ki se pojavljajo pri javnem dolgu, finančnih trgih, globalnem neravnotežju naj si gre za delovanje zakladnic v državah članicah ali za delovanje bank, zagotoviti moramo najvišji standard delovanja, skupaj moramo sprejeti pravila in jih upoštevati. Stroga finančna in davčna disciplina v javnem in zasebnem sektorju je nujno potrebna in jo je treba izvajati. Ko iščemo priložnosti za rast v Evropski uniji, moramo poskrbeti za to, da so finančni instrumenti, ki jih Evropska unija uporablja, ki jih uporabljajo posamezne države članice, čim bolj pregledni. Inovativne finančne rešitve je treba obravnavati z ustrezno mero previdnosti. Upoštevati je treba tudi vsa tveganja, ki se lahko pojavijo pri proračunih in tudi vsa moralna tveganja. Mislim, da bi morali storiti več za to, da bi evropski proračun napolnili tudi z euroobveznicami in IEB-a vsi vemo, da kompleksni finančni instrumenti prinašajo svoje tveganja, kajti nobenih bližnjici ni no, nič ni za ston. Hvala lepa, gospa Swinburne. Sedaj pa kolega Čunti se za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu skupine GUE v zvezi s poročilom BRS, ki se nanaša na krizo. Zakaj ne bomo glasovali za to poročilo? Gospod predsedujoči, Trenutno besedilo je v primerjavi s prvotnim besedilom poročevalke nek star papirus, nek star pergament, zgodovinski dokument je. Govori o zadevah, ki smo jih prečrtali, ki smo jih nadomestili z drugimi zadevami. Palipsesta se to imenuje. Na začetku smo si res vsi iskreno prizadevali, tudi poročevalka se je prizadevala za to, da bi navedla resnične razloge za krizo, da bi predstavila možne rešitve. Koalicija med levo in desno je sicer bila vzpostavljena, vendar na koncu ni bilo sprejeto urejeno in usklajeno besedilo. Na koncu smo sprejeli besedilo komisije, v katerem so sicer navedeni razlogi za krizo, vendar v tem besedilu evropske politike povezujemo z pobudami delovne skupine in z zavezništvom Sarkozy-Merkel. Kritizirali smo pakt o rasti in stabilnosti, kritizirali smo Evropsko centralno banko, uložili smo tudi predloge sprememb, kajti zanimalo nas je, ali tisti, ki danes govorijo o slabi usmeritvi Evropske unije, znajo stvari spremeniti ali bodo ponavljali iste napake. Naše besedilo je pravzaprav utemeljeno na gibanjih v Grčiji in Nemčiji in na protestih, ki so tam potekali. Delavci v Grčiji so se zauzeli za drugačne vrednote in tega besedila ne moramo sprejeti. Hvala lepa, kolega Borgecijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moris Ale je podal jasne predloge in mislim, da bi jih morali upoštevati. Špekulacijske banke, kreditne banke in druge banke bi morali ločiti. Gospod je vendarle Nobelov nagrajenec. Rekli ste tudi, da ne bi smeli imeti davkov v Evropski uniji. Ampak lahko vam povem, da bo, če ne bo protestiral evropski državljan, protestiral kdo drug, ki ne želi plačevati davkov. Nekateri želijo naj še naprej financiramo banke, ampak kaj počnejo banke v tej gospodarski in finančni krizi? izdajajo obveznice, s katerimi pokrivajo same svinske instrumente, tudi izvedene instrumente. Evropska centralna banka pa jih pri tem pusti, da delujejo neovirano. Bankiri so sami to izrazili, tudi najvišji uradniki so to potrdili. Zato se nam zdi, da bi se morali učinkovito boriti proti, proti špekulacijam in sicer na tak način, da se plačajo finančne transakcije. Ko je rekla to Merklova, so jo vsi napadli. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo kolegici Pieti Kajnen za minuto in pol. Gospod predsedujoči, pred dvema letoma, ko so izbruhnile krize in pred letom, kot, ko se je pojavila grška kriza, smo se zauzeli za drugačen način delovanja. Vendar, kot vidimo, danes obravnavamo poročilo Beres in Fejo in v teh poročilih piše, da potrebujemo boljšo gospodarsko upravljanje, da potrebujemo več Evrope, da potrebujemo boljšo stabilnost, boljši pakt o rasti in stabilnosti in boljše mehanizme, da se vse skupaj utrdi. To je zagotovo zaušnica evropskim državljanom. V mislih imam namreč odločitve, ki so bile na zadnje sprejete na ekofinu. To ni pravilen način delovanja. Okrepiti je treba strategijo za rast, ki bo tudi okoljsko trajnostna in družbeno odgovorna. Potrebujemo boljše mehanizme tudi za strategijo e EU 2020. Potrebujemo boljše gospodarsko upravljanje tudi na nacionalni ravni, zato da bodo tudi na nacionalni ravni uh, podprli predlog o obdavčenju finančnih transakcij. Komisijo res prosim, da skrbno preučita predlog. V Evropski uniji potrebujemo en sam glas, ki ga bomo izražali tudi na svetovni ravni. Dolga pot nas še čaka do finančne ureditve. Če zaključim, komisija mora podati svojo pobudo. Komisija mora delovati v interesu evropskih državljanov, ne pa v interesu številnih delovnih skupin. Hvala lepa, kolega Bulman, za dve minuti. Komisar. Gospod komisar, predsedujoči svetu, verjetno bi moral to biti čas velikih odgovor, vendar pa očitno ni tako. Imamo reformo pakta stabilnosti in rasti in to ni velik odgovor, to ni velika rešitev, gre za najmanjši skupni imenovalec in eh, gre za najmanjšo možno rešitev, o kateri smo se lahko dogovorili. Čestitam komisiji, vendar pa čestitam svetu. Mogoče sta Nemčija in Francija dosegli določen dogovor in s tem svet ni več blokiran. Kaj to pomeni? Gospe in gospodje, to pomeni, da bomo v naslednjem letu zopet morali stopiti pred ljudi brez kakršnega koli odgovora, brez kakršne koli rešitve, ki imamo zakonodajni predlog za to, kako bomo našli pot iz krize, kaj smo se iz tega naučili To, smo, to primankuje, o tem je treba razpravljati. Seveda se strinjamo s tistimi, ki pravijo, da želijo korenite reforme. To želimo tudi mi, vendar pa moramo govoriti o vsebini. Če niste pripravljeni na več vsebine znotraj gospodarskih finančnih politik, potem ne moremo govoriti o strategiji 2020, lahko že danes rečemo, da gre zgolj za umazan papir in ga lahko vržemo v kožo smeti, če ne moremo razpravljati o vsebini. Seveda želimo razlikovati med tem, če želimo vlagati v sivo birokracijo ali pa če želimo resnično zagotoviti rast in delovna mesta. Torej, kje je ta razlika? Na to čakamo in na to razpravo čakamo in jo tudi pričakujemo ne želimo pa zopet kataloga za kazalnike po sprijetju zakonodaje. Tega ne bomo sprijeli. Mi moramo o tem razpravljati pred sprejemanjem zakonodaje, kako bomo dosegli eh, dober delovni trg in zmanjšati brezposelnost. Hvala lepa. No. Hvala lepa, kolega Bulman. Sedaj pa dajem besedo kolegi Tremosa in Palsels. Minuto in pol. Muchas gracias, señor presidente spoštovane kolegice in kolegi trenutna finančna kriza daje evropski uniji možnost da stopi korak naprej da naredi korak naprej pri evropski integraciji v svojem govoru bi se rad osredotočil na vzpostavitev skupne evropske zakladnice za evropske države to bi bil velik korak naprej pri oblikovanju finančnega okvira, znotraj katerega bi zagotovili tudi gospodarsko upravljanje. Vem, da je to občutljivo vprašanje za nekatere države, vendar se bomo morali s tem tudi ukvarjati v prihodnih letih. Evropska zakladnica bi s tem izboljšala usklajevanje pri politik za oživljanje gospodarstva, izdajala bi tudi evroobveznice, prispevala k oblikovanju finančne infrastrukture. Evropska unija potrebuje lastna sredstva, tudi v luči tega, da se bodo proračuni v državah članicah v prihodnosti zmanjševali. Ta zakladnica bi na evropski ravni tudi pobirala davke. S tem bi se zmanjšali prenosi davkov z nacionalne na evropsko raven. Kolegice in kolegi, če ne bomo samostojni ne pri oblikovanju lastnih virov, ne bomo samostojni pri porabljanju sredstev. Kamen spotike je pravzaprav ta, da nimamo dovolj politične volje. Nemčija ni pokazala dovolj politične volje. V 90-ih letih je Nemčija imela ustrezno vizijo, podpirala je oblikovanje evra, čeprav je bila obremenjena s procesom združevanja držav. Mislim, da bi Nemčija morala podpreti to idejo. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa dajem kolegu Strečku. Za minuto. Uh, pane predsedajci. Gospod predsedujoči. Od jutra smo priča zanimivi razpravi in mislim, da je res, ko nekateri pravijo, da je Evropska unija zdaj na pomembnem križišču. Po eni strani eh, je pred nami možnost skupnostnega pristopa, po drugi strani pa so drugi, na drugi strani so, in mislim, da so v večini tukaj, tisti, ki verjamejo, da bi morala Evropska unija nadaljevati bolj na podlagi medvladnega načela. Na to se odziva tudi projekt uh, no, upeljave novih evropskih davkov in danes govorimo o tukaj o poglabljanju Evropske unije, o prenosu moči na komisijo in tako naprej na račun držav članic. Žal pa še nismo slišali govoriti danes tukaj, o zmanjšanju programov Evropske unije, o zmanjšanju števila uradnikov in tako naprej, niti o drugih zadevah, kar se tega tiče. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Jurgen Klute. Minuto. Za minuto. Hvala lepa. Gospodarsko upravljanje, kot ga vidimo tukaj, je osredotočanje na politiko prihranjevanja in konkurence. In kot je že povedal naš španski kolega, je to, da nismo tukaj vključili tudi um, vprašanje uvoza in izvoza, kar je zelo pomembno za Nemčijo nemška politika konkurence deluje na nacionalni ravni, vendar pa tudi temelji na podlagi posojevanja. Gre za boj in konkurenco in tekmovanje do posojil. To pa pomeni velik pritisk za naše zaposlene in naše državljane. To smo videli tudi v poročilu Feju. Torej, gospodarsko upravljanje, ki si zasluži to ime, mora poseči v to in ne smemo očati glede tega problema. Hvala lepa, kolega Goze, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala predsedstvu. Eh, hvala gospodu komisarju. Leta 68 s kolego eh, Konbenditom. Uh, pisala parole in so, smo rekli uh, besede, ne dejanja. Danes pa moramo govoriti nasprotno, dejanja, ne besede. Namreč veliko tukaj pričakujemo od besed, ampak naši državljani iz tega ne vidijo nobene koristi, nobenih rezultatov. Evropska unija ni na ravni izzivov, ki so pred njo. Skupaj moramo napredovati, skupaj moramo uveljavljati skupnostne načela. In tu bi želel govoriti tudi o vlogi parlamenta. Namreč uh, tudi tu se moramo bolj potruditi, da bomo upoštevali načela soodločanja. Zahvalil, eh, komisija se je zahvalila parlamentu za podporo, vendar eh, parlament ni tukaj, da bi igral drugo stransko vlogo. Nismo tu le zato, da bi ratificirali nekatere odločitve sveta in tako naprej. Ne, smo enakopravna institucija z svetom in zdaj se moramo tega začeti tudi zavedati. Ter v tem kontekstu eh, upoštevati, da je razprava o teh zadevah ravno preuskus te na, tega našega zavedanja. Biti moramo enotni, vsi skupaj v teh kriznih časih odigrati vlogo, ki jo od nas pričakujejo in ne zgolj govoriti z lepimi besedami o jutrišnjem dnevu. Hvala lepa. Uh, Spoštovani kolegi. Eh, čas hitro teče, eh, ob 12. imamo govor predsednika, zato se bomo resnično zelo trdno eh, čvrsto držali in dal vam 50 sekund več, pa ne kot imate na voljo. Toliko, hvala za razumevanje. Ja, Ferreira, je nam slepo. Gospa Ferreira, minuta in pol. Brigada, senjor predsednik, se. Gospa ao eh, deputado feio o trabalho eh, de compatibilização. Hvala lepa kolegi Fejoju for za delo, ki ga je opravil. Hvala lepa tudi za kompromis, ki smo ga dosegli. Prišli smo potem do zaključka, da pri določenih vprašanjih, kot je naprimer gospodarsko upravljanje, Evropski parlament zna združiti svoje sile, zauzeti skupno stališče in braniti interese evropskih državljanov. To moč bi moral priznati svet, pa tudi komisija. To je zelo pomembno, zlasti v tem trenutku, ko se pripravlja nov zakonodajni svežen za šest predlogov, za šest zelo delikatnih zakonodajnih predlogov. Pri številnih od teh predlogov ima parlament možnost soodločanja. Bomo seveda pripravljeni na sodelovanje, vključili se bomo v dialog, vendar nikakor ne bomo popuščali, ko gre za doseganje ciljev. V poročilu Fejo se podarijo do nekateri pomembni elementi. Gospodarsko upravljanje ni omejeno izključno na vrčevanje, na stroge ukrepe. Gre tudi za pobude, s katerimi bomo odpravili vedno večje razlike v Evropski uniji upoštevati je treba tudi Evropski monetarni sklad, upoštevati je treba tudi državni dolg. Ne smemo pozabiti niti na to, da komisija in svet morata odgovoriti na pričakovanja državljanov, ki si želijo kohezije in delovnih mest. Hvala lepa, Gospod Ford, eh, resnično moramo hitro ukrepati. Današnji cilji v zvezi s primankljajem so bili že zdavnaj doseženi, nismo pa bili opozorjeni na krizo na Irskem, v Španiji in tu potrebujemo nove ukrepe. Namreč eh, ekonomi, ekonomija pa ni natančna znanost, tu ne gre le za številke sovjetske izkušnje, izkušnje kažejo, da eh, centralno preštevanje eh, traktorjev ni znanstvena metoda na področju ekonomije. Torej, tu ni jasnih rešitev. Številne usmeritve obstajajo in eh, problem pa je, da imamo številne države, ki so tako rekoč pred bankrotom. In ko govorimo o izhodnih strategijah, bo to vedno tvegano. Zavedam se, da ljudje veliko govorijo o francosko-nemškem eh, dogovoru z strahom, ampak morda imajo prav. Morda pa mora trg tudi prevzeti eh, posledice dejanj, ne pa da okoblavčevalci. Eh, Minuta in pol, gospa Hübner. Kar počnemo je seveda, eh, počnemo v težkih razmerah. Mislim, da je eh, Unija tu opravila svojo domačo nalogo, zdaj pa se moramo usmeriti v prihodnost, pogledati v prihodnost tako na globalni kot na evropski ravni. In kar se tiče gospodarskega upravljanja, moramo stvari izboljšati zaradi jutri, ne samo zaradi te krize, s katero smo soočeni danes. Ne živimo v vakumu eh, in danes moramo upoštevati, da je svet posebno drugačen od leta 2008. G20 se je pogovarjal o davkih že pred dvema letoma, zdaj pa, se, eh, pa je razdeljen pred novimi izzivi. Nimamo skupnega imenovalnika in eh, številne, eh, številna mnenja so, da je treba iti proti novim pozitivnim rezultatom. Tu pa se seveda, tu je treba upoštevati veliko vpliv na evropsko realnost. Stvari pa so se zelo poslabšale v zadnjem času in eh, eh, svetovni monetarni sistem se hitro spreminja, število igralcev narašča in eh, tu ne gre le za aritmetične prilagoditve, potrebujemo dialog in dejansko delovanje. Vprašanje je, ali bo Evropa sposobna odigrati svojo vlogo pri teh skupnih dejavnostih in eh, tu nujno potrebujemo neko usmerjanje politik in eh, uh, urejanje stvari v evroobmočju, euro zato da bomo morda prišli do nekega vpliva v globalnih razmerah, sicer Evropi ne, se slabo piše. Minuta in pol, gospod Goebbels. Evropi gre slabo, pa tudi svetu ne gre dobro. Globalizacija zahteva, da delujemo tako na evropski ravni kot na mednarodni ravni. Ampak, ko opazujemo, kar se dogaja v Evropski uniji in na mednarodni ravni, lahko ugotovimo in moramo ugotoviti, da gre tu le za, da, so, eh, da tisto, kar manjka, so konkretne akcije. Žalostno je, če ljudje se eh, predstavljajo le svojimi velikimi egi, eh, nič pa se konkretnega ne zgodi. Torej, potrebujemo neko upravljanje na svetovni ravni in eh, G20 nima nikakršne osnove na, v mednarodnem pravu. Tako da eh, lahko rečemo, da se je G20 samo razglasil za nek, uh, tu gre za klub uh, bogatih držav uh, in uh, držav, ki, ki imajo izjemno zgledno pod narekovaji seveda demokracijo kot Saudska Arabija, naprimer. Uh, Tu poslušamo le prazne besede, le prazne obljube, nobenih dejanj pa ni pred nami. Eh, in zdaj pa je Evropa še pod udarcem tega mini vrha med Merklovo in Sarkozijem, ki le napenja ta mišice. Gospod Verhofstadt je že povedal, da gre za neke vrste kazino in tu si eh, dovolim dovolati, dodati, eh, le igrajte, sicer pa itak stvari so zapečatene. Želimo si bolj jasne skupnostne metode v vsem tem kontekstu. Bastos je nam slepo. Gospa Bastos za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala poročevalki Beres in vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi poročila, o katerem se danes pogovarjamo. Sama sem tematsko prispevala, namreč podarila sem vlogo malih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja so tista, ki lahko zagotovijo večjo rast in dobrobit v Evropski uniji. Več kot 20 milijonov malih in srednjih velikih podjetij deluje v Evropi. Če bi vsako izmed teh podjetij vzpostavilo eno delovno mesto, bi se brezposelnost zmanjšala. V tem dokumentu najdemo kar nekaj predlogov v zvezi z gospodarsko strategijo, kako najti pot iz krize. Okrepiti je treba socialno, tržno gospodarstvo, odpraviti je treba ovire za konkurenčnost, omogočiti malim in srednje velikim podjetjem, da najamejo posojila. Na voljo je, je treba dati subvencije za male in srednje velika podjetja in omogočiti da bodo spostavila nova delovna mesta. Imamo tudi zakon o malih podjetjih, ki vsebuje tudi socialno dimenzijo, ki jo je treba še dodatno okrepiti. Vzpostaviti je treba evropsko mrežo, zato da bomo lahko bolj odločno branili evropsko znanje. Poskrbiti je treba za gospodarsko rast. Gospodarsko rast bomo dosegli, če bomo industrijo povezali z akademskim svetom. Vzpostaviti je treba uh, ustrezno izobraževanje, ki bo poskrbelo tudi za zadovoljevanje potreb na trgu dela. Hvala. Konsari, jene lepto. Gospa Jakonsari, minuta. Gospod predsedujoči, gospod, pre, gospod Barozo je rekel na začetku, da je razvoj uprave, upravljanja gospodarstva se hitro razvija. In res pred dvema letoma še nihče ne bi mogel predvideti, kaj se bo zgodilo in kako hitro se bodo stvari spreminjale. In to poročilo, ki je danes pred nami, je zelo dobra analiza eh, stanja. Mislim pa, da od začetka eh, delovanja eh, koleg, naše kolegice Pervonš in posebnega odbora za finančno in tako naprej krizo, Mislim, da od tega časa so se stvari razvile in uh, zdi se, kot da so danes finančni ministri tisti, ki lahko rešijo zadeve. Moramo iti bolj na realno gospodarstvo in potrebujemo tudi ustrezne kazalnike, stvarne kazalnike, da vidimo, kako se stvari odvijajo. Nekoliko sem razočarana eh, nad tem, kar je povedal gospod Schmidt, namreč, da ne moremo uporabiti, na, da na evropski ravni ne moremo, stvar, ne moremo stvari u, u, urediti. Mislim, da ni, temu ni tako. Gospa Ivanova, minuta. Specialnata komisija za krizeta. Spoštovani kolegi. V poročilu posebnega odbora se govori o skupnostnem pristopu, o evropski razsežnosti, o dopolnjevanju enotnega trga v korist evropskih državljanov. Kompromis, do katerega smo prišli, je zelo pomemben. Zadeva namreč tako pakt o stabilnosti, kako bo deloval v prihodnje, kako bodo proračuni konsolidirani in pa tudi, kakšni so strateški cilji Evropske unije. Posebno pomembne odločitve pa so bile sprejete v zvezi, sprejete v zvezi s kohezijsko politiko eh, ter z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji. Namreč kohezijske politike bodo pom, po, pripomogle pri energetski učinkovitosti, pri čezevropskih, transevropskih projektih in tako naprej, pomembnih za nadaljno rast. Majhna in srednja velika podjetja pa so zelo pomembna za našo prihodno rast. In eh, potrebujemo novo opredelitev majhnih in srednje velikih podjetij, ki bo spodbujala podjetništvo, ki bo vsebovala konkretne korake za zmanjšanje upravnega vremena. Upamo, da bodo naši predlogi šli v smer konkretnih dejanj tudi pri Evropski komisiji in še posebej pri državah članicah. Ne smemo izgubljati časa. Naši državljani pričakujejo hitro ukrepanje. Hvala lepa, vidim, da nekateri kolegi uh, uh, mi mahajo, ampak ko jim pomaham nazaj, naj vedo, da sem si zabeležil njihova imena. Torej, ni treba še dodatno mahati. Ne morem pa vam jamčiti, da boste govorili, namreč Eh, eh, postopek CHDI je seveda odvisen od tega, kdaj bomo prišli do konca z ostalimi govorniki. Minut... Bogodrevi, Minuta za gospoda Kalfi. Vseg na stranite členki so različni intenzivni. Kriza je različno prizadela države članice in uh, nekateri pač niso omejeni z pravili evroobmočja. uh, enotna valuta ni prinesla samo dobre kohezije in nekatere stvari so torej zelo različne. Jasno je, da je pakt o stabilnosti, da, da ne vključuje pravih kazalnikov in zaradi tega uh, ne bomo dosegali dobrih rezultatov, če bodo stvari šle tako naprej. Mislim, da bo učinek večji na stare države članice in njihovi gospodarski klišeji prinašajo nekatere probleme. Države članice morajo seveda uskladiti svoja gospodarstva tako, da bodo skupni in eh, enotni ukrepi imeli tudi enake rezultate. Več Evrope, več evropskih inštrumentov, višji proračuni in večji, večji primankljaji, eh, eh, torej več proračuna je treba nameniti raziskavam. Hvala. Gospod predsednik pravi, gospod Engel, kriza še ni pri koncu in vidimo, da je tako. Evropa postaja, eh, je tudi v krizi integracije in še enkrat je tu treba eh, ugotoviti, da ta sporazum iz Dovila, ki je nasproten evropskim načelom, eh, Namreč tu zdaj se lahko vprašamo, kdo pa sploh še je danes velik. Namreč leta 2050 bo Evropa pomenila še kakšnih 6 ali 7 odstotkov svetovnega prebivalstva. In uh, lahko se vprašamo, ali če bodo šle stvari, stvari tako naprej, ali delamo stvari zase, ali uh, gre res za konkurenčnost. Uh, ali pa bomo vendarle stopili skupaj in naredili nekaj in se odzvali na izzive, ki so pred nami. Tu potrebujemo nekatere nove ukrepe in uh, zdaj smo v lepi, imamo lepo priložnost, da se o tem pogovarjamo in sprožimo takšne ukrepe. Kar se tiče uh, skupne zunanje, torej zunanje, službe za zunanje delovanje, kakšen smisel ima oblikovati še eno diplomatsko službo, če pa že imamo toliko diplomatskih služb, ki delujejo. Potrebujemo torej, eh, države članice potrebujejo nekaj več manevrskega prostora za to, da bodo lahko končno peljale politiko, ki jo bodo njihovi državljani tudi opazili in ki jo že zahtevajo. Gospod Balc, minuta. Hvala lepa gospod predsedoči. Mislim, da če smo prisluhnili razpravi danes eh, dopovdne, da smo lahko ugotovili, da smo upravili v zadnjih mesecih kar precej dela. To lahko neskromno povemo. Tudi v posebnem odboru kriz smo lani upravili zelo veliko dela. 1600 predlogov sprememb smo imeli na začetku k prvotnemu besedilu. In potem smo podaljšali rok in mislim, da je bilo to tudi zelo pravilno. Krize še ni konec. Irska je uspela izogniti se ravno kar eh, bankrotu in celotni položaj še tudi ne pomeni, da lahko rečemo, da je vse lepo in prav. Tako da moramo nadaljevati z našim delom in ne smemo prehitro končati z razpravo o posledicah krize. Napak bi bilo, če bi menili, da je odbor kriz že upravil svoje delo. Veliko več moramo storiti še na podlagi tega, kar smo do sedaj že postorili. Zato je umestno poročilo, ki ga imamo sedaj, nekaj, kar lahko podpremo. To kaže tudi široka podpora v odboru kriz. Seveda bi besedilo na določenih mestih lahko bilo bolj kompaktno, vendar pa. Mislim, da moramo videti to poročilo tako, kot je. To je umestna bilanca. v drugi polovici dela našega odbora in sedaj v prihodnosti moramo nadaljevati naše delo in moramo razmisliti, kje bi naše razprave v odboru lahko še bolj izpostavili in bi lahko potem to podprli tudi z zakonodajnim delom. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Kancijan, minuta in pol. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem poslušal razpravo danes do povdne, vendar pa mislim, da moramo še nekoliko bolj pojasniti instrumente, ki so zelo lepo, dobro opredeljeni in vzpostavljeni. Naša notranja enotnost kot Evropske skupnosti, kar se teh instrumentov tiče, pa je tudi pomembna. Mislim, da smo dosegli pomemben napredek zato tudi menim, da se pomikamo v pravi smeri. Ne razumem pa prav dobro strategije, ki jo izvajamo. Govorimo vse čas o stabilnosti, vendar pa nekoliko pozno je, da začnemo sedaj govoriti o rasti. Ljudje govorijo o tem, da se je potrebno žrtvovati, da bi podprli stabilnost, vendar pa poglejmo si še rast. Zaposlovanje je ključno vprašanje v tem trenutku. In mislim, da če se s tem ne bomo soočili, ne bomo pravili dobrega dela. Zato menim, da moramo skušati predsedniku Barozu pojasniti, nedavno je imel govor o stanju v Uniji, da je strategija Evropske unije, kar se udeležbe na finančnem trgu tiče, nekaj, kar mora biti jasno ne želimo si, da bi sedaj vse skupaj države članice razvodenile. Pogosto se zadeve zlorabljajo v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa, Karinš. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, svet v zadnjih dveh letih so državljani Evropske unije veliko utrpeli zaradi krize. Prav tako državljani moje države Latvije. V našem nacionalnem gospodarstvu je prišlo do paca za 20 odstotkov in tudi brezposobnost se je zelo povečala. Državljani vedo, da v takšnih razmerah potrebujemo izredne in nujne ukrepe. Torej, kakšne ukrepe smo sprejeli za to, da bi uredili naše javne finance. Latvici so zelo potrpežljivo sprejeli znižanje plač za 30 odstotkov in povišanje davkov. Kot rezultat se je izboljšala naša finančna stabilnost. Vendar pa sem vznemirjen, ker sem danes prebral, da Francija in Nemčija ne želita okrepiti finančne ureditve v EU, želita jo uslabiti. Ali to pomeni, da, bodo, da so ljudje v moji državi sprejeli te ukrepe za manj? Ne smemo dovoliti tega, da bi velike države želele nadaljevati tako kot do sedaj. Slediti moramo predlogu komisije in imeti močan finančni nadzor. Hvala lepa. Hvala lepa. Minuta in pol, Hökmark. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da nam nekaj mora biti jasno. Globalna gospodarska kriza se osredotoča predvsem na gospodarstvo ZDA in Evropske unije. Po drugih delih sveta imamo visoke ravni rasti, ne pa v ZDA in EU. Šlo je za preveč porabe in tudi Gre za enega najpomembnejših izzivov pomankanje rasti. Začeti moramo ponovno rasti, vendar pa zato potrebujemo stabilnost v, javčni, v javnih financah. Zato se mi zdi zaskrbljujoče, če dodam k temu, kar je dejal moj predhodnik, da nekateri voditelji sedaj govorijo o tem, da bi naj imeli bolj ohlapna pravila, kar se pakta za stabilnost in rastiče. Prav tako se zauzemajo za spremembo pogodbe. Mislim, da Evropa ne potrebuje razprave o spremembi pogodbe. Tukaj ne gre za integracijo in konkurenčnost, gre bolj za dezintegracijo. Okrepiti moramo pak za stabilnost in rast, skar se da veliko avtomatskimi sankcijami. Prav tako moramo zagotoviti, da bomo zmanjšali proračunske primankljaje. Istočasno, ko reformiramo naše gospodarstvo za več rasti. Odpiramo evropske meje in odpiramo se za konkurenčnost. To je prava pot za naprej. Zato se moramo zavzeti na G20 in to je tudi cilj za naš evropski dnevni red. Hvala lepa. Hvala lepa. Minuta in pol, gospod Skilakakis. Gospod predsedujoči, v poročilu Periš o ekonomski krizi prosite, beres o gospodarski krizi. Imamo tudi odstavek, ki govori o nekaterih državah, tudi o Grčiji, ki v tem trenutku ne morejo oblikovati načrta za oživitev gospodarstva. In do leta 2020 bodo skušali zniževati dolgove, zato bodo povečevali davke in tako dalje. To je zelo pomembno za države, kot je Grčija. Veliko je sir, ki želijo delovati točno v nasprotni smeri, tako da je dobro, da podpremo to, kar je oporočilo Beres, še prav posebno, kar se javnega dolga tiče. Še prav posebno, če to primerjamo z državami, ki nimajo ravno dobrega dostopa do mednarodnih finančnih trgov. Trvati moramo v tej smeri, druge možnosti ni, če ne bomo eh, zniževali dolgov, ne bomo imeli dostopa do mednarodnih finančnih trgov in če tega ne bo, ne bomo zmogli oživiti gospodarstva. To je zelo pomembno za naše državljane in mislim, da moramo ljudem povedati resnico o tem položaju. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj v postopek HDI pritegnite pozornost predsedujočega. približno deset kolegov bo dobilo možnost spregovoriti. Šest, sedem jih morda ni tukaj. Seveda pa morate biti kar se da kratki. Opravičujem se za to, vendar pa žal drugače pravil razlagati ne morem. Prosim, minuto imate, gospod Kelly. Hvala lepa, minuta. Dve izjavi sta bili izrečeni Denota Hübner, ko je dejala, da Evropa ne obstaja v vakumu in Šastel, ki je dejal, da Evropa ne more sama sprejeti vseh koncesij. Mislim, da je čas za EU, da postane odločna, še prav posebno, kar se G20 in Združenih narodov tiče. 11 odstotkov brezposobnosti imamo, 20 odstotkov pri mladih, velik javni dolg in veliko revščine. Če ne bodo tudi druge države po svetu pripravljene deliti bremena, potem moramo reči, da tudi mi tega ne bomo več počeli, kajti sicer ne bomo več konkurenčni in se bo revščina v EU še povečevala. Drugič želim povedati, da znotraj EU potrebujemo ne le to, da govorimo z enim glasom, temveč moramo tudi delovati enotno. Svet guvernerjev je bil omenjen in ne sme se nadaljevati več tako, kot je bilo do sedaj, morajo imeti možnost predstaviti svoje stališče tudi svetu. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej ne povem, da sem zadovoljen nad dejstvom, da je bilo sprejeto poročilo o izboljšanju gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije. Prav tako bi rad čestital gospodu poročevalcu Feju za delo pobude, kot je svežen za finančni nadzor, mislim, da nam bodo v prihodnosti omogočili, da se izognemo kriznim razmeram ali pa da vsaj ublažimo posledice. Zdi pa se mi, da je ključno vprašanje nadaljevanje ukrepov, katerih namen je izboljšanje koordinacije, usklajevanja in eh, zagotavljanja transparentnosti ekonomske politike držav članic. Rad bi tudi poudaril pomen vzpostavitve ustreznega okvira za Eh, sodelovanje med državami članicami na ravni skupnosti, eh, da se torej uskladijo pravila za nacionalne proračune in proračun EU. Na ta način mislim, da bi lahko opravljali tudi jasne in eh, pomembne analize, kar zadeva javno porabo. Gospod, par minuta. Gospod predsedajoči, najprej pripomba na nemško-francoski predlog. Mislim, da se moramo pozitivno odzvati na to. Pogosto govorimo od leta 2007 dalje, da nimamo več tega francosko-nemškega motorja Evropske unije, ampak vendarle ugotavljamo, da je za Francijo to nekako sužnjsko razmerje, kajti namen naj bi bil, da glede na slabo finančno in ekonomsko stanje Francije eh, preprečimo da bi se ta znašla v še težjih razmerah. V tem predlogu ni nobenega pozitivnega predloga, kot eh, to omenja poročilo Berez, da bi morda na tej podlagi resnično prišli do resničnega kakovostnega ekonomskega vodenja upravljanja na ravni Evropske unije. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán... Beňová, minúta. Uh, kríza je veľmi komplikovaná. Chvála lepa, gospod predsedajúci kriza je zelo kompleksen fenomen in ker ima malo časa na razpolago, zelo na kratko. Nacionalna ekonomija veliko se izpostavlja javni dolg. So pa tudi drugi kriteriji, ki so pomembni. Seveda moramo opazovati javni dolg, kajti vlade morajo zniževati dolg eh, z dejavnostmi v javnem sektorju gospe in gospode, zaradi vseh teh številk pozabljamo na tiste, ki niso povzročili krize. Brezposelnost se povečuje, če ne bomo imeli dobre gospodarske in socialne politike, ne bomo našli poti iz krize. In končno, gospod komisar, že leta pozivam k temu, da bi si ogledali tudi davčne raje. Hvala lepa. Jeten Maki, minuta. Hvala lepa. V prihodnje predlagam, da imamo po enega predstavnika za gospodarska vprašanja. Enega samega predstavnika za gospodarske, gospodarske zadeve. V prihodnje bi torej lahko združili nekatere položaje. In še eno vprašanje. Škoda je, da ne moremo govoriti z enim glasom na sestanku G20. Evropska unija pomaga Franciji s Sarkozijo in predsedojočemu G20. V prihodnje bi EU morala imeti eno osebo na tem sestanku in mislim, da moramo govoriti z enim glasom. Hvala lepa. Okirjuš Gigold je na leto. Ja, Gospod Ren, včeraj zvečer sem resnično trpel. Bilo je med tiskovno konferenco, ko sem gledal, kako ste morali predstaviti dogovor, ki pravzaprav ni temeljil samo na vašem predlogu. Torej, potem, kar smo se naučili iz svežne za nadzor, smo videli, kako parlament in komisija lahko sodelujeta za to, da bi dosegla dober rezultat. In mislim, da moramo doseči to tudi sedaj. Če se ogledamo primlan kraj in dolg, je to zelo pomembno. Pa tudi, kar se vaših dobrih predlogov glede makroekonomskega ravnotežja tiče. Mislim, da je resnično ključnega pomena, da bi dosegli dober dogovor da bi države, ki imajo primankljaj ali presežek, sodelovali za to, da bi evro spet bil na pravi poti. Lahko rečem, da je večina v parlamentu pripravljena se zauzeti za predloge, ki ste jih podali. Športaš, Portas, minuta. Brigad, Hvala lepa, gospod predsedujoči. odkar francosko-nemško partnerstvo nima več eh, mesta v tem parlamentu, imam tri vprašanja za svet in komisijo. Najprej, kar se tiče obrestnih eh, depozitov, kaj pa je smisel tega, zakaj se boriti eh, proti primankljaju, tako da dodajamo primankljaju. In potem tudi to, da črtamo strukturno sredstva. Edina posledica bi bila, da ne bi imeli trajnostne rasti, torej bi obresne mere narasle in bi tudi primankaj narastel. In še eno vprašanje. Kaj, če bi uvedli sankcije proti aroganci in neumnosti? Bronz minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodarsko rast so nam obljubili, vendar pa države članice imajo težave zaradi rastoče, hitro rastoče gospodarstva. To bo vodilo do manj delovnih mest v naših državah. Konkurenčni smo lahko samo, če nižamo standard življenja naših delavcev. Zavrati moramo gospodarstvo, se odreči globalnosti in eh, skrbeti za našo konkurenčnost. Skušali smo izboljšati gospodarsko upravljanje v EU, vendar pa je to zelo težavno. In eh, samo en recept ne bo dovolj za vseh 27 držav članic. Vsaka država potrebuje svoje upravljanje. Gospodarska kriza se je začela z dejavnostmi bank. Odziv vlad pa je bil, da so jih začeli takoj reševati. Moramo ustvarjati sredstva, denar. In banke morajo služiti našemu gospodarstvu. Ne smejo služiti samo svojim namenom in ne smejo biti tisti, ki pridobivajo večino naših sredstev. Hvala lepa. Kozlovski je na lepto. Hvala lepa, gospod Kozlovski, minuta. Mr. Kozlovski, are you here? Gospod Kozlovski, ste tukaj? Ne? Mr. Kozlovski, one... Gospod Kozlovski, minuta. Prosim. Ali jo izkoristite ali pa ne? Ja, že sem mluvil. Jaz sem že nastopil, predsedujoči. Nisem razumel, kaj ste dejali. Domnevam, da ste gospod Kozlovski. Prosim, imate besedo. Še enkrat ponavljam, jaz sem že nastopil, sem že dobil besedo. Hvala lepa, nisem prosil za besedo v okviru tega postopka. Well. Uh, gospod uh, Mesoros je bil na seznamu pred vami, prosim, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je bila najhujša socialna in gospodarska kriza v Evropski uniji. Prišlo je do neuravnoteženosti, nismo imeli dobre ureditve na finančnem področju. Mislim, da je EU nekoliko zamudila. Prepozno se je odzvala na to krizo in reakcija posameznih držav ni bila v skladu z drugimi državami. Tako da je pomembno, da imamo metode za ekonomsko upravljanje v prihodnje. EU mora biti sposobna se sama odzvati na krizo. Mislim, da je pomembno tudi to, da odbor kriz nadaljuje svojim delom. Stabilnosti v EU še ni. Proračunsko politiko posameznih držav moramo uskladiti med sabo. Prav tako moramo spodbuditi notranjo rast. Zato se moramo osredotočati na zaposlovanje. MSP-je moramo tudi okrepiti, ti so zelo pomembni gospodarstvo. Pirilo, ja, Pirilo, minuta. evropska unija je na križišču globalna ekonomska kriza vpliva na dobavo energije povečuje revščino in pomembno je da ukrepamo zato potrebujemo večjo solidarnost v skupnosti in usklajevanje, zato da bi dosegli oživitev ekonomije. Evropski parlament si želi več Evrope in manj birokracije, zato prosi komisijo. Predtem je treba MSP-je ustvarjati delovna mesta in zagotoviti več sredstev za to, da bi lahko razvili pomembne sektorje. Zagotoviti moramo, da bomo zagotovili finančne ekonomske politike, ki služijo interesu EU. Prav tako potrebujemo zadostna sredstva za to, da bomo zagotovili boljše upravljanje v Evropi. Pomembno je torej, da Evropski parlament ima možnost pregovoriti na to temo, še prav posebno glede na te velike izzive, s katerimi se soočamo. Uh, eh, Lamberts, minuta monsieur le président je voudrais m'adresser à la commission et Hvala lepa, predsedujoči, rad bi spregovoril komisiji in svetu, da omenim tri slabosti. Najprej imamo zelo stroga pravila, kar zadeva primankljaj in eh, zadolžen, zadolženost, imamo pa zelo mehke, mehka pravila, kar zadeva eh, našo strategijo EU 2020, naprimer. Potrebujemo enako Discipliniranost glede obeh vprašanj, kajti zgolj varčevalni ukrepi ne bodo spodbudili gospodarskega eh, napredovanja. Če želimo višjo potrošnjo, potrebujemo tudi ustrezne prihodke in eh, proračunske koordinacije ne more biti brez eh, davčne koordinacije. To je torej druga pomankljivost. Tretja pomankljivost, to je nekaj, kar mi razumemo kot demokratični deficit in to še posebej izstopa pri tej tako imenovani delovni skupini Task Force 2 parlamenta ni in to se mi zdi pa ponovno nespremljivo. Hvala. <clears throat> Ikirija Le Grip, Jena Lepto. Le Grip, prosim. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais. Euh, Hvala lepa, predsedujoči. Osredotočila bi se rada na pripravo prihodnjega vrha G20. Vse so že povedali Eh, moj predgovornik, kar zadeva eh, gospodarsko upravljanje, kar zadeva potrebo po okrepitvi gospodarskega upravljanja, kar zadeva potrebo po okrepitvi pakta za stabilnost in rast, kar zadeva vključenost Evropske parlamente in nacionalnih parlamentov v ta proces. Vi parada na kratko omenila dva izziva, eh, pred katerimi smo, pred katerimi so vsi člani G20 in čemu bodo posvečena prihodna srečanja G20. Gre namreč za valutno vojno in pa za vprašanje eh, nihanja cen surovin. To sta dve teme, ki mislim, da predstavljata resno grožnjo svetovni rasti in ki tudi povzročata pomembna neravnovesja na našem svetu. In zato je pomembno, da Evropska unija ubere enotna stališča in da spregovori v en glas na naslednjem vrhu G20 v Seulu, ampak tudi na naslednjih in eh, tudi sicer na mednarodni areni. Hvala. E, Kirija Luhan, Jan Lepto domnule președinte stimați colegi se pare că efectele. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Posledice krize še občutimo. In rad bi spomnil na pomembno, pomemben vidik socialne kohezije. Mislim, da je to politika, ki je zelo pomembna. To je predpogoj za oživitev gospodarstva, kaj ti prinaša dodano vrednost in pomeni tudi možnost za trajnostno rast. Istočasno pa tudi izkazuje evropsko solidarnost. Mislim, da najprej potrebujemo veliko investicij v infrastrukturo, pa naj se gre za promet, energijo ali komunikacijo. Potrebujemo znatne investicije z več finančnih virov tudi zasebno javno partnerstvo in zasebna sredstva so pomembna. Po mojem mnenju tega nismo dovolj izkoristili. Hvala lepa. Ekirija, eh, dati je lepto. Dati minuta. <laughs> Merci, monsieur le président. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, dragi kolegi, najprej čestitam eh, Diego Feju za kakovost njegovega poročila in eh, ambiciozne predloge. To kaže na to, da parlament zauzema svojo odločilno vlogo za prihodnost Evrope. In grška kriza je tudi odrazila vse tisto, kar spodkopava ekonomsko stabilnost. In ob tem se seznanjam tudi s to idejo, da se spostavi trajni mehanizem eh, za finančni eh, eh nadzor. Potrebno je okrepiti tudi pak stabilnosti in ra rasti in predvideti tudi sankcije, če želimo doseči eh, vzdržnostni razvoj eh, eh finančne situacije. Včasih je to zavezojoče, vendar nimamo izbere. Hvala lepa. Blinkevičute, minuta. E, finansų ekonominė ir socialinė krizė palėtė. Gospodarska kriza je pretresla vse in prizadela vse v Evropske uniji, vse več revščine je in vse bolj eh, jo je moč občutiti v državah članicah. Hkrati pa so bile akcije slabo koordinirano. Nekatere države članice niso imele niti potrebnega časa, da izdelajo svoje načrte za gospodarsko oživitev države so morale vrčevati, eh, nižati stroške in se prilagajati na ravni javnega dolga. Vse to pa po poseganju v interese državljanov. Naprimer, ženske, ki so eh, bolj ogrožene in zlasti tiste bolj ogrožene se lahko znajdejo v najhujši revščini in bedi. Potrebno je začeti razmišljati o večji koordiniranosti naših vaših dejavnosti in ukrepov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če bomo samo na pol regulirali, bomo še vedno imeli zelo velike težave, tudi valutno vojno. Kljub temu, da Kitajska nekoliko popušča, še ni konec te vojne. Intervencija na deviznem trgu bo pomenila samo, da bodo težave še večje. Japonci želijo zagnati konjunkturo, Kitajci želijo podpreti izvoz, ZDA prav tako. In to škoduje Evropi, seveda pa tudi drugim državam. In zato moramo na vrhu G20 to omeniti kot pomembno temo. Poplava svetovnega trga s poceni proizvodi z kitajskega trga je nekaj, kar ni dobro. Zato se trg ne obnaša več tako, kot bi se moral, izkrivlja se in to ni dobro. Zato mislim, da bo potrebno razmisliti tudi o načrtu o transakcijskem davku. To mislim, da je pomembno. Hvala lepa. E, ta razprava je sedaj zaključena v okviru Catch the Eye, sedaj ima besedo gospa Beres za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegom za njihove prispevke. E, tu bi se zlasti povrnilo na eno ali dve točki oziroma pripombi. E, Naprimer, e, ko gre za reformo kohezijske politike, potrebno jo je pregledati, potrebno je preučiti, kaj se je dogajalo v letih, v letih vstopanja oziroma po eh, vstopu v Evropsko unijo in to je morda eh, preučitev stanja, ki ga moramo narediti za to, da, lahko, da se lahko iz tega nekaj naučimo za prihodnost. Zahvaljujem se tudi kolegom za to, kar so povedali v zvezi z eh, svetovnim upravljanjem. To je strateškega pomena za Evropsko unijo, zlasti v času, ko eh, se eh, vse bolj odraža eh, valutna vojna. Zato je potrebno to e, imeti pred očmi, biti združen navznoter, e, pa tudi navzven, e, v, ko e, zastopamo svoje interesi. E, G20, da. E, Res je, to ni rešitev, bi, kateri bi stremeli v končni fazi. Namreč tiste vrste eh, usmeritve, ko eh, ima vsak svojo besedo. In eh, generalni sekretar Združene, eh, Združenih narodov je govoril o potrebni reformi Združenih narodov. In še nekaj bi povedala na koncu, ob zaključku te razprave, kot eh, je povedal gospod Lambert, moj kolega, eh, glede javnih naložb in ulagan. V našem poročilu zahtevamo, da komisija na letni podlagi preučuje potrebe po zasebnih in javnih eh, investicijah in da imamo tudi načrt za dolgoročno investiranje in sicer v službi za poslovanje delovanja in evropskih državljanov, strategija, ki bo slonela na vzdržnosti oziroma na trajnostnem razvoju in konceptu solidarnosti, ki je v samem eh, srcu Evropske unije. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Gospod Fejo, dve minuti. Prezident. Gospod predsedujoči, Najprej bi se zahvalil vsem tistim eh, kolegom, ki so sodelovali vse do zaključka te razprave. Gre za eh, tisto pomembno eh, prelomno točko, ko preidemo od besed k dejanjem. In potrebno je imeti lasno stališče, ki se nanaša na gospodarsko vodenje ob obrambi duha eh, skupnosti, potrebno se je zauzemati za večjo eh, preglednost in gospodarsko vodenje in sicer mora to biti eh, k rasti naravnen razvoj za vse, ob večji koordinaciji vseh držav članic, za več monetarne unije in pa tudi potrebno je se je zauzemati za Evropo, bo, kjer bo več solidarnosti, več učinkovitosti. E, res je, da se morda glasovi razlikujejo, vendar pa kljub temu govori v en glas potrebno eh, se je zauzemati za stališča eh, v, in sicer na koordiniran način eh, tako med svetom, Evropsko komisijo in parlamentom. To ne sme potekati samo med dvemi partnerji, vsi naj dajo svoj prispevek, vključno z državljani. Želim povdariti tudi ključno vlogo, ki jo ima ta parlament in nacionalni parlamenti, ki bi jo morali imeti na tem področju. In eh, sicer eh, hkrati imeti tudi lasne poglede na in fina, gospodarski in finančni nadzor eh, glede na strategijo EU e 2020, hkrati pa budno spremljati rast, eh, kakor tudi eh, delati na krepitvi eh, rasti in pakta rasti in stabilnosti. Mislim, da je sedaj zelo umesten trenutek, da vodimo to razpravo. Hvala. Ja, sedaj pa gospod Ren, gospod Ren v imenu komisije. Thank you, President. Honorable members. Uh... Gospod predsedujoči, eh, Gospe in gospodje poslanci, zahvaljujem se gospej Beres in gospodu Feju, poročevalcema, kakor tudi vsem poslancev eh, za njihove prispevke, ki so prispevali na ta način k bogati razpravi. Zahvaljujem se torej za vse te prispevke, ki kaže na velik pomen obravnavanih vprašanj. Imam nekaj pripomp glede na tisto, kar je bilo v teku razprave povedanega, pa tudi eh, glede na samo poročilo. In eh, situacija neravnovesja, ki smo ji eh, priča, ki jo spremljajo tudi grožnje na področju ustvarjanja delovnih mest in za gospodarsko rast ministerski sestanek, do katerega bo prišlo čez dva tedna eh, in tudi v drugih okvirih je potrebno narediti vse, da se prije do boljše gospodarske koordinacije eh, v smeri gospodarske rasti. Vsaka država mora upraviti svoj del posla v tem pogledu, zlasti pa mora eh, priti do okrepitve notranjega popraševanja in delati na, por, na povečanju izvoza izvoza. Eh, gre za milijon delovnih mest, ki so ogrožena na celem planetu, vključno z Evropsko unijo. Potrebno je delati na vzpostavitvi uvedbi novega mednarodnega eh, sistema, ki bo bolj učinkovit in eh, to spada med ključne elemente. To so To je tudi del ciljev, del eh, ciljev G20, skratka ponovno uravnovesiti eh, in doseči večjo stabilnost pri ustvarjanju novih delovnih mest. Pot Evropska unija mora reformirati in okrepiti svojo gospodarsko rast. Eh, eh, o tem govorita gospa Beres in gospod Fejo v svojih poročilih. Gre za eh, pomemben poudarek in Eh, zakonodaje, eh, ko bo eh, to enkrat sprejeto, bo potem to pomenilo možnost, da se stabilizira in sanira gospodarsko situacijo v Evropski uniji. Ko gre za stališča komisije, ki se nanašajo naprimer zlasti na dajatve oziroma na davke, eh, se nam, zdi, nam je zdelo zlasti pomembno, da opredelimo svoje stališče glede tega in nekatere izjave, ki so lahko bile eh, zavajajoče v zvezi s to temo, eh, torej le te razjasniti smo sredi reforme našega finančnega sistema, zato moramo eh, skrbeti, da se to nadaljuje v okviru perspektiv G20. Zato smo oblikovali predlog, katerega namen najprej je uvesti Eh, določen eh, davek, zato da bi eh, sektor financiranja in bančni sektor lahko sodelovali k financiranju tega odziva na finančno in gospodarsko krizo in tudi za preprečevanje vsake nadaljne možne krize. To je potrebno narediti in uresničiti. Drugič, Komisija želi, da bi finančni sektor odigral svojo funkcijo in sicer pri prevzemanju odgovornosti za premagovanje finančne krize. Zato se je komisija zavezala, da pride do davka na finančne transakcije in sicer na svetovni ravni. Tretjič, medtem je komisija predlagala, gre za možnost, da bi vsa sredstva, eh, ki so sredstva, ki napajajo proračun Evropske unije, namenjena eh, temu, da to pomeni pomemben prispevek tudi na ravni Evropske unije, kot je primer eh, tega davka. Zato smo eh, torej predlagali to vrstno dajat, eh, dajatev na bančne eh, oziroma finančne transakcije, to naj bo vir financiranja in ne nazadnje želeli smo ukrepati tako, da obstaja torej ta dajatev na finančne transakcije. V, poroč, v poročilu gospoda Feja najdemo predlog, katerega namen je uvesti Evropski monetarni sklad. Komisija je naklonjena vzpostavitvi stalnega oziroma trajnega mehanizma za preprečevanje in tudi razreševanje ekonomske in finančne krize, ki vključuje dve razsežnosti. Na eni strani preprečevanje kriz in ukrepe je v tej smeri in eh, na področju razreševanja problemov je bolje preprečevati kot zdraviti. Kar zadeva resolucije, smo jasno povedali in sicer že eh, maja meseca, da je potreben eh, močan okvir na evropodročju eh, in komisija bo oblikovala svoje predloge za to, da se vzpostavi tak stalni mehanizem in to narediti pravočasno. Med splošnimi načeli, ki so tudi bili uh, izpostavljeni, sem govoril o resoluciji v odzivu na krizo, to eh, mora potekati usporedno. Vsakršna dodatna finančna pomoč mora eh, biti predmet eh, najstrožjega upoštevanja vseh danih Eh, pogojev. Potrebno se je izogibati tveganjem, države članice se morajo zavezati eh, v okviru svojih lastnih davčnih politik eh, in ukrepati tako, da je potem to tudi privlačno, ko gre za pogoje, kreditne pogoje, da je to privlačno za investitorje kar zadeva izven e, e, evrsko območje. E, spomnili se boste, da smo v prvi fazi predlagali, da bi evrske države sprejele ukrepe, ki veljajo za vseh 27 držav članic. In zadev odbor je sprejel tak, tak predlog, zato da bi se evrsko območje usmerilo k eh, sistemu sankcioniranja in eh, hkrati tudi prostovoljnemu sistemu. Spoštovani, Zabeležili smo zadovoljoč eh, napredek v okviru eh, delovne skupine. Prišli smo tudi do konvergence v smislu pobude, eh, pobud, ki jih je dal odbor, hkrati pa tudi ob zauzemanju za preprečevanje in sankcije. Gospod komisar, gospod komisar, prosim predsedujoči je ravno kar prekinil izvajanje. Skušam vam pomagati, spoštovani. Eh, gre za pomembno razpravo. Lepo prosim vse tiste, ki vstopajo v dvorano, da to naredijo tiho in ne motijo tega poteka. Uh, Prosim vas tudi, da ste kratki, tako da bo lahko dobil besedo še predsednik sveta. Hvala lepa, zavedam se vsega tega, eh, sedaj takoj prehajam k svojim zaključkom. Želel bi povedati, da ne glede na eh, konvergenco eh, stališč eh, v okviru delovne skupine, ki se nanaša na zakonodajni proces, je vendarle potrebno povedati, da gre šele za začetek eh, tega delovanja. Eh, mogoče, da smo sedaj že pri koncu prvega dela tega procesa, vendar pa se je zakonodajni proces šele začel in to želim povdariti. In kot so Eh, zakonodajalci eh, igramo eh, odločilno ulogo. Še naprej bom sodeloval z vami in uh, Eh, za mene eh, bo parlament eh, tudi vir na svetov, ko bo šlo za sprejemanje odločitev naslednje leto, zato da pridemo do novega sistema ekonomskega vodenja ob izvrševanju vseh obstoječih pravil, zato da bomo lahko tudi sprejeli in začeli uresničevati učinkovite dejavnosti in ukrepe. Gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, gre za vprašanje kredibilnosti, ko govorimo o krepitvi eh, gospodarskega in finančnega vodenja. In skupnostna metoda je tista, eh, zaradi katere eh, pravzaprav je Evropska unija to, kar je. Pa, eh, Pozorno sem spremljal, kar ste povedali, tudi glede vaše zavezanosti, ko gre za to metodo skupnosti. Eh, tu so tudi Kolm Bendit, eh, gospod eh, Verhofstadt in drugi s svojimi predlogi. In Iskati moramo kompromis, čeprav jim je težko slediti in to ponoviti z enako elokventnimi besedami sama metoda pa je nekaj, kar lahko vodi k zadovoljivim rezultatom. Zlasti imamo tu v mislih novo gospodarsko upravljanje, spremljati pa jo mora solidnejša Evropska monetarna zveza, zato da bi e, imeli solidnejšo gospodarsko in finančno zvezo. Hvala lepa, Eh, gospod Častel ima besedo. Eh, gospod predsedujoči, zelo hitro, samo da se eh, zahvalim obima poročevalcema v imenu sveta, gospe Beres in gospodu Feju. Gre za pomemben dosje in pomembno dokumentacijo. Naj spodbudim parlament, da se glede glede pobud eh, komisije za finančno in gospodarsko vodenje, ki naj pripelje do pravega evropskega upravljanja, smo na razpolago parlamenta za to, da bi lahko dosegli eh, še več napredka glede teh predlogov. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je končana. Glasovali bomo danes ob 12.30.